Približno eno uro bo trajala ta razprava, vse skupaj eno uro. Gre za razpravo, ki bo uvod v pripravo instrumenta za stabilnost, ki bo predmet razprave 23. maja na svetu. Ta instrument za stabilnost je poskus odzvati se na negotovosti, nestabilnosti zaradi finančne in gospodarske krize. Gre za celo vrsto različnih eh, oblik eh, pomoči iz tega instrumenta. Gre za preprečevanje sporov, pripravljenost na krize in tako naprej. Danes imamo z nami tudi več strokovnjakov. Štiri minute bo vsakdo imel gospa Marca Martinelli, potem gospod Šerif, potem imamo gospoda Mora in uh, uh, eh, Roksano Kristanesku. Najprej poročevala. Najlepša hvala. Pozdravljeni. Hvala za to, da ste mi dali možnost, da lahko uh, poročam o predlogu komisije, v zvezi z instrumentom za stabilnost. Prosili so me naj povem, kakšne so prednosti in slabosti. Torej, uh, prednosti so številne. Instrument namreč ni vezan na neko ozemlje, tudi ni vezan na neke merila upravičenosti in uh, je namenjen celi vrsti namenov od preprečevanja do odpravljanja krize. Najprej naj omenim tveganje. Ta inštrument za stabilnost eh, vsebuje celo vrsto eh, odzivov na tveganja, vendar to ni dobro definirano v, v instrumentu za stabilnost. 70 odstotkov vseh sredstev je namenjenih krizam v posvetovanjih z lokalno vlado, civilno družbo in tako naprej, lahko šele dosežemo optimalno porabo sredstev. V času kriz naj bi ta Eh, instrument nam omogočal hitro se odzvati. Sveda moramo biti politično pripravljeni za takšna tveganja in okrepiti moramo mehanizme evalvacije in poročanja za boljšo učinkovitost instrumenta za stabilnost. Drugo, usklajenost z različnimi misijami Evropske unije in instrumenti Evropske unije. To pomeni, da moramo v celoti izkoristiti vse možnosti, ki se iz tega instrumenta ponujajo, zlasti tudi, ko gre za sodelovanje s službo za zunanje delovanje. Tudi delegacije na terenu bodo, eh, tiste, ki delajo na terenu, morajo bolj izkoristiti ta instrument. Lokalne delegacije imajo pomembno vlogo pri programiranju, zlasti, ko gre za pravočasne in dosledne informacije, ki so potrebne, ko gre za določenje prednostnih nalog in tretjič, ko gre za odločanje o tem, kam bodo razporena sredstva. Pa tudi pri spremljanju delegacije lahko poročajo o porabi sredstev na terenu, pa tudi o učinkovitosti sprejetih ukrepov. Tretja stvar se nanaša na evalvacijo učinkovitosti in poročanje. V Evropski uniji je dosedaj uh, eh, cela vrsta finančnih inštrumentov bila uspešnih, vendar moramo sedaj bolj razmišljati o tem, uh, kolikšna sredstva so uh, porabljena, počrpana glede na dodeljena sredstva. Naprimer, kako se projekti iz tega inštrumenta prilagajajo situaciji na terenu in kako lahko ta instrument za finančno stabilnost dokaže uspešnost na uh, terenu. Tukaj je pomembna vlogo civilne družbe. Evaluacija strani zunanjih eh, konsultantov ni dovolj. Lokalne skupnosti bi morale biti vključene v cel proces posvetovanje, poročanje. Kako lahko uh, prispevajo k evalvaciji social, eh, torej te organizacije, to še ni čisto jasno. V Bruslju bi lahko organizacije civilne družbe tudi vključili v proces evalvacije skupaj z parlamentom. V tem uh, inštrumentu je predvideno Eh, partnerstvo za krepitev miru in tukaj je treba bolj sistematično vključiti civilno družbo v ocenjevanje učinkov tega instrumenta. Še nekaj. V preteklosti je ta instrument uporabljal tudi podporo mednarodnih organizacij, vendar mislim, da je dajanje naročil pod izvajalcem nekaj, čemor bi se morali izogniti civilna družba bi morala tukaj bolj sodelovati. In četrta točka povezava med ukrepi boja proti terorizmu in uh, temeljnimi pravicami. Na afriškem rogu je uh, bilo ugotovljeno, da lahko ti ukrepi za boj proti terorizmu uh, delujejo včasih tudi na škodo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zakonodaja, ko gre za boj proti terorizmu in za. Uh, organe pregona mora biti tu bolj dodelana. In tukaj lahko civilna družba bolje spremlja doseganje obeh ciljev, boj proti terorizmu in podpora človekovim pravicam. In tukaj je treba spodbuditi razvoj eh, dobrega mehanizma za spremljanje spoštovanja človekovih pravic. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Šerif. Yes, um... Hvala. Sam Andrew Sheriff is European Center for Development Policy Management. Naj opozorim na nekaj študij, ki smo jih opravili ali smo pri njih eh, sodelovali, ko smo preučevali ta instrument za stabilnost IZS. Ta instrument za stabilnost je zelo pomemben pri eh, krepitvi miru in preprečevanju konfliktov vendar to ni edini instrument. Te dve področji nista uh, nedotaknjeni, uh, ko gre za nekatere druge instrumente, zato je treba morda to treb povezati tudi še z drugimi instrumenti, recimo instrument evropskega sosedstva in uh, razvojne pomoči. Dolgoročno gledano bo treba zagotoviti podporo iz tega instrumenta pobudam, ki so daljše od 18 mesecev in to se tukaj da. Torej, ko gre za preprečevanje konfliktov in krepitev miru, tukaj je treba uporabiti že obstoječe instrumente, tega ohraniti in vaš odbor mora zagotoviti, da ta instrument ne bo trpel zaradi drugih. Druga stvar. Iz pogovorov z ljudmi na terenu smo ugotovili, da je hitrost porabe sredstev eh, velika prednost tega inštrumenta. Vendar ta hitrost še vedno ni ustrezna. Obstaja cela vrsta instrumentov, kjer od prve razmisli, da bi na konfliktnem območju nekaj naredili, do eh, začetka porabe sredstev preteklo preveč časa. Zato potrebujemo resnično ta eh, instrument, ki bo bistveno hitreje zagotavljal finančna sredstva potem ravnotežje med dodano vrednostjo instrumenta za stabilnost in eh, demokratičnim nadzorom je treba zagotoviti. Če bo kratkoročno gledano eh, demokratični nadzor strpel, potem to ne bi bilo dobro. Dolgoročno seveda lahko tudi v okviru tega inštrumenta zagotovimo ta demokratični nadzor. Potem sredstva, velikost sredstev se je bistveno povečala primerjavi z zadnjim predlogom in sprejetim instrumentom za stabilnost. Ampak gre za manjše povečanje, kakor je povečanje eh, tiste postavke, ki je namenjena eh, četrtemu cilju. Ne vem, morda je to nekaj, na kar bo treba paziti, da ne bo ta IZS, instrument za stabilnost, resnično postal bistveno manjši, kar zadeva veliko sredstev. Potem predlog se je pojavil, da bi povečali možnost za dolgoročno programiranje porabe sredstev iz instrumenta. Naše raziskave kažejo, da je glavna dodana vrednost tega instrumenta hitrost zagotavljanja sredstev pod pogojem, da je to povezano z dolgoročnejšim angažiranjem. In dolgoročne programske vidike tega instrumenta bi bilo treba zlasti ohraniti. In na koncu komplementarnost in različnost, ko gre za druge instrumente. V tem instrumentu, ko gre za uh, dikcijo besedila, je nekaj m, mm, ponavljan uh, z tistim, kar najdemo v instrumentu za človekove pravice. Vsekakor je za zunanje delovanje Evropske unije to pomemben instrument in treba je zagotoviti to, da ohranimo pozitivne prvine, namesto da v veliki meri predrugačimo ta program oziroma instrument. Hvala. Hvala, gospod Mori je naslednji. Hvala, predsedujoči. Hvala odboru za zunanje zadeve, da ste nam dovolili, da sodelujemo na tej razpravi. Najprej nekaj o sedanjem instrumentu za stabilnost, potem pa tri pripombe v zvezi s predlogom. In na koncu bom še nekaj rekel v zvezi s predlogi za zunanje inštrumente financiranja. Torej, moja organizacija še naprej podpira ta instrument, ki je eden najbolj fleksibilnih, ko gre za financiranje in resnično lahko z njim financiramo neke vrste inovativen pristop. Seveda pa je treba tudi med, eh, mednarodne organizacije, države članice in organizacije civilne družbe vključiti v to uh, delovanje. Drugič pozdravljamo vrsto pozitivnih elementov v tem predlogu. Prvič poenostavitev strukture, potem eh, preprečevanje konflikta v četrtem členu, spremembe, kar zadeva specifične ukrepe in ko gre za uporabo uh, zelo delikatnih analiz tveganja. Upamo, da bosta parlament in svet uh, ta predlog lahko podprla. Tretjič, naš, uh, uh, naš center EPLO je razvil posebna orodja za podporo temu instrumentu. Namreč več sredstev za dejavnosti, ki, se, ki izhajajo iz četrtega člena, to je sestavni del preprečevanja kriz. To se nam zdi najbolj pomemben eh, del tega instrumenta. Tudi sredstva, ki so namenjena iz četrtega člena, to je pripravljenost na krize in spostavljanje miru, bi bilo po našem mnenju treba povečati. To se nam zdi dobro in tukaj je lahko resnično, ko gre za vzpostavljanje miru Evropska unija vodilna. Potem tudi uh, uporabo inštrumenta po uh, naravnih nesrečah, za obnovo po naravnih nesrečah bi bilo treba uh, bolje usmeriti potem krepitev zmogljivosti za sodelovanje v ukrepih stabilizacije se nam zdi, da je nekaj, česar ni treba razširjati, ko gre za ta inštrument. Mislimo, da obstajajo drugi viri financiranja iz Evropske unije za to področje. In kar zadeva ta predlog, eh, organizacije civilne družbe bi morale biti bolj priznane v podpori eh, ukrepov, o katerih je govora v členu 5. To je pomoč pri odzivanju na svetovne in nadregionalne grožnje. Tukaj mednarodne organizacije niso dovolj. In naj končam. Eplo je prepričan, da je moč bistveno izboljšati učinkovitost tega instrumenta za eh, stabilnost. In zato priporočamo, da bi preprečevanje konfliktov in krepitev miru bila eh, kriterija za upravičenost, eh, ki pa morata biti usklajena z drugimi projekti in instrumenti. Hvala. Hvala. Zadnja je gospa Kristesku. Hvala, gospod predsedujoči. Predstavljam Crisis Management Initiative. Moja organizacija je eh, finska organizacijo za krepitev miru, predsednik Ahtisari jo je ustanovil leta 2001. Mi pospešujemo dialo dialog na področju konfliktov po vsem svetu in smo prispevali pri mirovnem eh, razreševanju konflikta v zgornjem Karabahu, potem sodelovali smo tudi v Pridnesterju in tako naprej cela vrsta projektov, eh, ki smo jih eh, opravljali, je dobila finančna sredstva iz instrumenta za stabilnost. Zato smo se naučili marsi česa o tem instrumentu. Naj vam nekaj teh naukov, ko gre za evropsko partnerstvo za mirno reševanje konflikta v Gornjem eh, Karabahu, vam bom posredovala. Več je stvari, ki jih hočemo meniti. Prvič, pozdravljamo ta predlog, da pospešimo izvanje instrumenta. Mislim, da bi morali še naprej poenostaviti pravila in postopke, ko gre za izvanje pomoči. Ta naša akcija je bila podprta 18 mesecev od junija 2010 do novembra 2011. Veste, da je to konflikt, ki se še nadaljuje, zato 18 mesecev ni dovolj da bi eh, okrepili mir v tej regiji. Vlogo za ponovno dodelitev sredstev smo vložili junija 2011, vendar še vedno nismo uspeli priti do pisa pogodbe. Seveda je to zelo velika vrzel v financiranju naših dejavnosti in ta je imela velik negativni vpliv na kontinuiteto naših ukrepov. Žal je ugled Evropske unije v regiji zaradi tega, ker je to edini projekt, ki ga je financirala Evropa, utrpel precejšno škodo. Predlog, da bi imeli odstopanje od postopka komitologije za nekatere izjemne projekte, je bistven. Še nekaj. Člen 7. Menimo, da je zelo pomembno, da umestne programe in programe izredne ukrepe lahko podaljšamo na 18 eh, mesecev. V Gornjem Karabahu se je to pokazalo zelo nujno. Ko gre za civilno družbo, smo imeli zelo veliko kratkoročnih ukrepov in nismo uspeli doseči sprememb. In ker je naš program specifičen, je ga moč financirati samo iz tega instrumenta za stabilnost in zato člen 7 bi resnično bilo treba spremeniti. In tretja stvar, koordinacija. To se nam zdi pomembno vprašanje. Člen 2, ki govori o skladnosti in komplementarnosti pomoči Unije, je bistvenega pomena, zlasti, ko gre za izvajanje projektov v zelo občutljivih konfliktnih okoljih. To je še zlasti pomembno, ko gre za regionalne konflikte, ki imajo negativni vpliv na sosedne države. Dosti krat smo bili priča neusklajenosti med različnimi organi in državami članicami in kot nevladne organizacije enostavno zaradi tega nismo mogli koordinirati dela. Naprimer, delegacija v Tbilisiju, v Gruziji, je dobila sredstva, vendar jih ni mogla uporabiti v sosednjih državah. Dobro, sodelujemo tudi z Evropskim parlamentom in menimo, da bi moral parlament biti bolj vključen v programiranje glavnih dokumentov. Kot je kolega že rekel, bi morale tudi delegacije Evropske unije biti bolj vključene v programiranje in sodelovati z nevladnimi organizacijami, kot je moja. In še zadnja stvar, evalvacija. Mi moramo opraviti lastno evalvacijo projekta. To smo morali narediti in zdi se nam, da to ni dobro. Zakaj? Ker te evalvacije potem ne moremo vključiti nazaj v programiranje evalvacije bi po našem mnenju morala upraviti komisija in služba za zunanje delovanje. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Brantner, poročevalka, dobi še enkrat besedo. Hvala. Najlepša hvala štirim strokovnjakinjam oziroma strokovnjakom. Najlepša hvala za vaše uh, kritične besede. Vesela sem, da ste že sami ugotovili nekatere ključne stvari, o katerih je govora tudi v mojem poročilu. Hvala za to. Samo na nekaj stvari bi se navezala, ki ste jih omenili. Na začetku pa naj, naj povem nekaj v zvezi z nazivom. Instrument za stabilnost se imenuje. V Severni Afriki je besedica stabilnost dobila nekoliko negativni pomen, zato ker so se na ta način diktatorji ohranjali. Če gremo torej za ta instrument in nekateri ljudje slišijo v tretjih državah, da gre za instrument za stabilnost, postanejo nekoliko sumničavi. Rekla bi, da bi to naj bil instrument za odzivanje na krize in preprečevanje kriz. To je splošna, splošni predlog. Potem področje uporabe. Dvakrat mislim, da ste povdarili, da obstaja prekrivanje krize med instrumentom za stabilnost in humanitarno pomočjo. Strinjam se, da moramo imeti več jasnosti in manj prekrivanja, zlasti v uh, časih, ko so finančna sredstva zelo omejena, pa tudi, ko gre za naravne ali uh, ostale nesreče. Torej, instrument za stabilnost bi predlagala, da se uporablja samo pri nekaterih delih eh, humanitarne pomoči, torej samo tistih, ki se so povezani z varnostjo, ne pa s človeko ljubno pomočjo in tako naprej. Tretja stvar, tudi to ste omenili, vprašanje spoštovanja človekovih pravic, ko gre za ukrepe boja proti terorizmu. Kaj se je dogajalo v preteklosti? komisarka Ferrero Waldner, če se spomnite, je podpisala deklaracijo v zvezi z eh, spoštovanjem človekovih pravic, ko gre za te, ta sredstva. Ampak nobenih smernic ali a, eh, nekih drugih a, eh, korakov niso kasneje sprejeli. Tudi Catherine Ashton je potem potrdila to izjavo. Sedaj pa obstajajo konkretne smernice recimo zunanjega ministrstva Združenega kraljestva. In EU eh, e bi morala narediti nekaj podobnega. Mehanizmi za, za spremljanje spoštovanja človekovih pravic, eh, to bo en člen, ki ga bom predlagala, da se uda v ta predlog. Četrtič. Bolj jasno bi morali govoriti o konceptu eh, posredovanja in potem vloga organizacij civilne družbe, o tem ste mnogi govorili. To je pomembno, zlasti, ko gre za vlogo teh organizacij po naknadnem evalviranju uporabe sredstev. Res, vnaprej je bistveno tež, bolj težko ocenjevati stvari, ker gre za hiter proces, ampak ko gre za naknadno evalvacijo, mislim, da je tukaj treba vlogo organizacij eh, civilne družbe okrepiti. In končno, vloga Evropskega parlamenta, ta je seveda pomembna in ko gre za pogajanja in delegirane akte v zvezi z vsemi finančnimi inštrumenti, se bo treba pogovoriti še z marsikom. In potem gospod Šerif je omenil hitrost. Ja, hitrost je pomembna, ampak ni odvisna od demokratičnega nadzora, temveč od finančne uredbe. Spomnim se nekaj trialogov v zvezi s finančno uredbo. In žalostno je, da mi bi želeli kot parlament bolj fleksibilno eh, zagotoviti sredstva pri odzivanju na krize in preprečevanje konfliktov, vendar je tam uh, svet se skupaj preprečil. Torej, mi bi želeli, da kot parlament, da se to hitreje naredi, vendar svet je popolnoma blokiral pogajanja o finančni uredbi. Tisti del, ki se nanaša na demokratični nadzor, pa mislim, da ne ovira celotnega procesa. In finančna vojnica na koncu. Komparativna prednost tega instrumenta je hitrost zagotavljanja sredstev. Lahko se vrnemo na številke, ki so tukaj predlagane, ampak lahko se še pogajamo, ko gre za uh, področje uporabe recimo velike eh, katastrofe naravne in ostale, pa tudi eh, krize, ko gre za javno zdravje. Še enkrat hvala strokovnjakom in veselim se vprašanj, ki mi jih bodo postavljali kolegice in kolegi, pa tudi a, eh, služba za zunanje delovanje. Allora, prima interveniraš? Najprej gospod Gualtieri, ki je poročevalec v senci, potem pa ostali. Najlepša hvala. Sem eh, poročevalec eh, v senci za skupino S in D, socialisti in demokrati. Zahvaljujem se vsem našim gostom, pa tudi poročevalki. Zelo dober pregled tega instrumenta smo dobili na ta način. To je zelo pomemben in več kot dobrodošel instrument, zato ker služi konkretnemu namenu in je nekoliko drugačen od ostalih, ne samo vsebinsko, temveč tudi časovno. Strinjam se z oceno ki jo je ponudila poročevalka. Naj s tem začnem. Ta predlog v celoti gledano je za nas spremljiv, čeprav ostajajo še nekatere odprte vprašanja. Mislim, da bomo morali nekaj teh negotovosti še odpraviti. Sedaj imamo nekatere spremembe, ki so v tem predlogu, nekatere so dobre, druge pa niti ne. Ampak Na splošno bi rekel, da gre tukaj za konservativni pristop. Ta instrument za stabilnost se mora prilagajati hitro spreminjajočim se okoliščinam, bolj kot v preteklosti. Gre za instrument, ki je po naravi še vedno predlizbonski, zato so členi 3, 4 in 5, ki so sedaj nekoliko spremenjeni in naziv ki je bil spremenjen, bodo imeli veliko pliv. Člen 3.1. Tukaj je zapisano, da želimo omogočiti, da bi se uporabili ostali instrumenti za razvoj in sodelovanje. Ampak to je sedaj drugačen pristop, ko gre za izbor nabor inštrumentov, ki so bili v preteklosti na voljo Evropske unije. Torej, razmisliti je treba o tem, kako bomo vse to izvajali. Potem še malo kritike. Kritičen sem v zvezi s predlogom parlamenta. Zakaj? Zato, ker ne gre samo za to, da imamo časovni okvir in hitro dodeljevanje in črpanje sredstev. Gre tudi za vprašanje delegiranih aktov in specifičnih ciljev in kako se ti delegirani akti lahko povezujejo z drugimi. Potem v, v členu 7.7 gre tudi za vprašanje opredelitve pojma. Tukaj gre za domnevo, da je področje uporabe in delovanja bistveno jasnejše kot v preteklosti. vendar spremembe, ki jih je prinesla pogodba, pa tudi materialni pogoji so se spremenili, tega enostavno ni dovolj upoštevano v pripravi tega predloga. Zato bo treba ta predlog dopolniti. Mislim, da je ta instrument sedaj manj jasen, kakor nekateri drugi. Strinjam se s tistimi, ki so danes popovdne rekli, da moramo imeti bolj specifično določene cilje tega instrumenta. Gre za celo vrsto drugih komponent, s katerimi se moramo jasno soočiti, tako da ne bo prišlo ali do zmede ali pa do preklapljanja med vlogo tega instrumenta in drugimi. Torej podaljšanje na 13 mesecev, nekaj pomisle, ko imamo o tem, razmisliti bom še moral, ali se lahko s tem strinjam ali ne. Potem so še nekatera druga odprta vprašanja. Člen 4 in priloge. Če bomo imeli preveč splošen pristop, mislim, da bomo uh, uničili jasnost tega instrumenta, ki se mi zdi, da je pomembna. Vsekakor bom svoje stališče še enkrat danes eh, ob koncu razprave posredova. Hvala. Hvala. Naslednji poročevalec v senci za ELS je gospod Preda. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da zastavim na glas nekaj vprašanj. To bom naredil v svojem imenu, pa tudi v imenu gospoda Kelama, ki me je prosil, naj posredujem tudi njegova mnenja. Ker zadeva to, kar smo slišali od strokovnjakov, kar zadeva ta instrument, ali so cilji res? in sam instrument dovolj jasno določeni, zlasti, ko gre za povezavo med tem in drugimi finančnimi instrumenti. Ali ta predlog olajšuje dodelitev sredstva za konkretne namene? Ali zagotavlja ustrezno skladnost, koordinacijo in povezavo med različnimi finančnimi instrumenti? Potem strokovnjakom bi zastavil še eno vprašanje. Po njihovem mnenju, kaj bi bilo treba izboljšati, ko gre za sodelovanje med državami članicami in Evropsko unijo. Ta instrument je na nek način prejudiciral logiko Lizbonske pogodbe, ki zahteva več doslednosti in koherenčnosti, ko gre za zunanjo politiko Evropske unije. Gre pa tudi za varnost, razvoj to doslednost in koherentnost je treba povečati. Ampak vse skupaj je odvisno od ukrepov, ki jih lahko spreme Evropska unija, ko gre za instrumente za stabilnost in ko gre za ukrepe držav članic, ki se odzivajo na krize ali ki poskušajo preprečiti konflikte. Torej zanima me, kaj po mnenju strokovnjakov je treba izboljšati pri sodelovanju med državami članicami in Evropsko unijo. V imenu gospoda Kelama ki ni mogel priti sem, bom postavil naslednje vprašanje. Člen 8, drugi odstavek, vključevanje organizacije civilne družbe je tukaj omenjeno in možnost določanja nekaterih meril ali kazalnikov uspešnosti za njihovo sodelovanje. Ali so dovolj jasni po vašem mnenju ali pa menite, da bi bilo tukaj še bolj treba povdariti vlogo organizacij civilne družbe. Potem naslednje vprašanje gospoda Kelama. Priloga 1D govori o eh, podporo mednarodnim kazenskim sodiščem in ad hoc nacionalnim sodiščem ter komisijam za resnico in tako naprej. Njega zanima vaše mnenje v zvezi s tem členom. Hvala. Bene, onorevole Lambsdorff, shadow reporter per l'ALDE. Hvala lepa, gospod Lambsdorff, v imenu ALDE. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki za njene pripombe k osnutku uredbe. Um, no, danes bi želel našteti samo nekaj točk. Nekaj je jasno, instrument za stabilnost je nek edinstven instrument v tem skupku instrumentov Evropske unije za zonanje delovanje. Um, instrument za begunce bi se naj um, posvetil tistim temam, ki jih z drugimi instrumenti ne moremo pokriti. Potem uh, lahko ta dva instrumenta povezamo tudi v tem smislu, da se oba instrumenta uporabita v deželah, kjer bi bilo posredovanje ne nujno, ampak dobrodošlo. Uh, Um, no, to je nekaj, kar se lahko spremeni tudi v šibkost. Pogosto se instrument za stabilnost uporabi samo zato, ker je bil hitrejši in pa bolj prožen kot pa drugi instrumenti. Ostali instrumenti so vse prej kot pa hitri in pa prožni. No, ampak eh, ta uloga zaponjevanja vrzeli ni nekaj, kar bi pričakovali od zrelega instrumenta. Zato bi že morali natančneje definirati, kakšna naj bo obsega kakšen naj bo obseg uporabe tega inštrumenta. Pravilno je, da poročevalka predlaga, da se področje uporabe omeji na krize, preprečevanje kriz in pa vzpostavljanje miru. Pravilno je, da bi se osredotočili na to troje, to se mi zdi smiseln pristop. E, nisem pa prepričan, kako nam bo uspelo postati vsebinsko bolj uh, Eh, koherentni, istočasno pa povečati fleksibilnost tega inštrumenta. Če bomo eh, tukaj ranali preuranjeno, bi lahko eh, nekako ovirali hitrost tega inštrumenta. Tukaj je potrebno še najti pravilno rešitev. Kar se tiče imena, se strinjam z katerikoli imenom, stabilnost se mi ne zdi negativna beseda, te pomenske analize, ki so nastale v luči arabske pomladi. Sam tukaj nisem tako občutljiv. V Washingtonu je bilo nekaj časa nemogoče razpravljati o izgradnji demokracije, ker je, ker je George Bush to napačno razumel, ampak mislim, da tukaj ime ni najpomembnejša tema. Meni in pa moji skupini se zdi dobro, da smo poskrbili za poenostavitev postopkov da govorimo tudi o lažjem dostopu do, eh, za pomoči potrebne. Cili te uredbe seveda ne veljajo samo za izredne ukrepe pomoči. Eh, no, potem eh, obstajajo tri področja, kjer bo moja politična skupina uložila predloge sprememb. Pri enem področju gre za vlogo parlamenta, ravno ko gre za preprečevanje sporo in konfliktov. Eh, ko gre za čezatlansko in pa regionalno ogroženost. Eh, tudi tukaj bomo uložili predloge sprememb, zato da bomo lahko poskrbeli za boljše, eh, boljše definicije. Še skupaj želimo definirati v okviru komplementarnih inštrumentov. Koordinacija se nam zdi pomembna, to je jasno. In pa tretja točka gre za vidik človekovih pravic to je točka, ki je izredno pomembna za našo politično skupino. Hvala lepa. Bene, eh, la parola all'onorevole Muniz. Hvala lepa. Gospod Muniz. Gracias, presidente. Gospa Muniz. Respertos. Ah, hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem strokovnjakom, ker so nas obvestili o spremembah v zvezi z instrumentom za stabilnost. Sama bom podala tudi mnenje z odbora za proračun. In to je nekako v skladu s tistim, kar je povedala gospa Brantner, pa tudi z menjem gospoda Lambsdorfa, glede vloge parlamenta in delegiranih aktov. In to mora biti bolje definirano pri tem instrumentu. Imam še nekaj vprašanj. Eh, služba za zunanje delovanje je že dala nekaj odgovorov, ampak vseeno me določene stvari še zanimajo. Mm, konkretno me zanima kibernetska uh, varnost in pa trgovina s ponerejenimi zdravili. Ne vem, kako bo ta instrument tukaj deloval, ali lahko uh, eh, van vključimo tudi ukrepe, ki nimajo nobene veze z vzpostavljanjem miru in tako naprej. Uh, Eh, prosili smo komisijo in službo za zunanje zadeve, za zunanje delovanje, za odgovor v zvezi s tem. Eh, zanimalo nas je področje pristojnosti tega instrumenta, eh, predvsem ko gre za trgovanje z ponarejnimi zdravili. To lahko predstavlja tudi nevarnost za prebivalstvo določenih držav. To je res, ampak. Poleg tega obstajajo še druge grožne, druge nevarnosti za zdravje, eh, ki zadevajo prebivalstvo. Mislim, da vzpostavljanje miru, krepitev demokracije v različnih eh, situacijah, kriz, to bi morali biti cili instrumenta. Eh, obstajajo pa seveda še številne druge grožnje in nevarnosti v tem globaliziranem svetu, med katere spadajo tudi ponarejena zdravila. Zanima me, ali je z proračunskega vidika možno razširiti področje delovanja tudi na druge prioritete kot te, o katerih sem govorila. Pa kakšno, kakšen odstotek financiranja v proračunu je predviden za nove prednostne naloge, ki po mojem mnenju, kot sem rekla, Eh, ne spadajo v ta instrument. Eh, gre za instrument, ki se ukvarja z vzpostavljanjem eh, miru, z razoroževanjem, s posredovanjem in tako naprej. Gre za izgradno demokratičnih institucij in še mnogo več, ne pa za že omenjene prednostne naloge. Hvala. Bene, a questo punto abbiamo per il servizio di visione esterna. Hvala lepa. Gospa Jennings iz eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Eh, minuto in pol ima se časa za govor. Hvala lepa. Nas, največji paradoks pri vzpostavljanju miru in pa prepečevanju konfliktov izhaja iz dejstva, da večina tradicionalnih inštrumentov um, naj bi bila stroškovno učinkovitih in zato vedno gre za prerasporejanje velikih količin denarja za zmanjšanje administrativnih bremen in porasporejanje teh teh leteh. Ampak pri konfliktih gre včasih za manj vsote denarja, ki pomenijo velike razlike. Ehm, tukaj moramo na diskreten način spodbujati majhne projekte s pomočjo civilne družbe. To se mi zdi največje premoženje tega instrumenta za stabilnost. To nam daje možnost, da uh, financiramo majhne projekte, da sodelujemo s civilno družbo in da se odzivamo na prožen način. Ta nova uredba gre še dlje v to smer in zato jo zelo zelo podpiramo. Mislim, da predlogi lahko uresničijo ambicije Lizbonske pogodbe, ki so zapisane v členu 21. Thank you very much. Tasso uh, Villalonga. Yeah, thank you very much, uh, Chairman. Uh, I think. Hvala lepa. Tisti, ki menijo, da je dodana vrednost instrumenta za stabilnost, da se z, v okviru tega instrumenta ukvarjamo za stvarmi, ki jih druge ne moremo. Um, obravnavati, torej s tistimi se strinjam. To je zdaj zapisano tudi v novem osnutku uredbe, ki jo je predložila komisija. Prvič se omenja, da se eh, s tem financira aktivnosti, ki niso zajete v drugih inštrumentih. Gre za štiri primere, ki predstavljajo dodano vrednost eh, instrumenta za stabilnost. Prvič gre za hiter odziv na krizo. Eh, imamo torej to komponento odziva na krize. Obstajajo pa tudi drugi primeri, kjer smo izpostavljeni čez regionalnim grožnjam, ki po definiciji eh, presegajo področje delovanja um, geografsko omenjenih inštrumentih, kako naprimer ENI, naj omenim uh, trgovanje z kokainom, ki prihaja iz Latinske Amerike, potem gre skozi Severno Afriko, skozi Magreb v eh, Južno Evropo in od tam v Severno Evropo. Eh, tukaj nimamo nobenega geografskega instrumenta, ki bi lahko se ozval na to grožnjo na simultan in uničkovit način. Eh, zato je primerne samo instrument za stabilnost. Naslednji primer, ko se moramo naprimer ukvarjati z bojem proti terorizmom. Ehm, tako DCI, kakor tudi EDI, ki sta razvojna inštrumenta, sta zavezana kriterijem eh, izvedljivosti, ki ne zajemajo boja proti terorizmu. In tudi tukaj inštrument za stabilnost predstavlja dodano vrednost. In ne nazadnje je enako, ko gre za razvoj eh, politik za preprečevanje, koriz, eh, za preprečevanje konfliktov. Eh, to so dejanja, ki so specifična za vsako državo in tako v, naprimer, v sodelovanju z IPLOM razvijamo takšne politike, ki jih ne bi mogli razviti v okviru drugih inštrumentov. Skupaj z komisijo smo skušali te štiri primere prikazati tudi v uredbi. Zlasti, ko gre za boj proti terorizmu, bi želel omeniti vprašanje človekovih pravic, ki so jih omenili tako strokovnjaki, kakor tudi gospa Brandner. Kakor veste, zelo poudarjamo pomen spodbujanja človekovih pravic v naših državah. Naprimer, z izvajanjem mednarodnih inštrumentov Združenih narodov in pa drugih mednarodnih organizacij. S pomočjo teh eh, želimo spodbujati eh, civilno-pravni boj proti terorističnim akcijam, želimo spodbujati demokratični nadzor in pa eno izmed novosti v uredbi, specifično omenjamo tudi ulogo parlamentov. Gre za vlogo parlamentov pri nadzoru nad uh, varnostno infrastrukturo neke države. Istočasno še vedno nadzorujemo dogodke v zvezi z bojem proti terorizmu. Naj vam podam primer iz lanskega leta. In, um, in... Krat se je neka vlada nasilno odzvala na civilne nemire in takrat je se visoka predstavnica odločila, da bomo tej državi odrekli pomoč, ki smo jo nudili za boj proti terorizmu. Hvala lepa, gospod Dolj, v imenu komisije. Pritisnite na gumb, prosim. Ja, hvala ja, eh, lepa, Michael Doyle, sem v službi za um, inštrumente za zunanje delovanje. Naj omenim nekatere točke, ki so bile izpostavljene. Najprej vprašanje hitrosti. Lahko vam podam odličen primer iz nedavne preteklosti. Približno pred desetimi dnevi je združen so Združeni narodi zaprosili podporo Evropske unije za začetek nadzorne misije v, oziroma misije opozovalcev v Siriji. Med tednom so potekale razprave o tem, kaj bi lahko naredili. Sprejeli smo svežen in v treh dneh od zadnjega četrtka smo sprejeli finančno odločitev, začeli smo z eh, posvetovanjem in danes smo sprejeli tudi odločitev o financiranju. Danes smo izdali nalog za nakup eh, neke bistvene opreme, ki je del svežnja. Danes bo to pisal, podpisal eh, direktor in upam, da bo to v Damasku naslednji teden. Uh, Eh, v glavnem ta misija se je lahko ne mudamo sposodila. To je bila izjemna hitrost. To se ne bo zgodilo vsak teden, ampak eh, to dokazuje, kaj lahko naredimo, ko je resnično potrebno. Ehm, seveda je pogosto potrebno več časa, da lahko natančno določimo, kakšno posredovanje je potrebno. Sedaj pa nekaj o vprašanju vključitve podpore v primeru naravnih katastrof in pa nekaj glede tega, kar je pripomnila poročevalka v zvezi s tem. Naj ponazorim za nekaj primeri, kako pomembno je, da imamo takšno možnost odziva. Če si ogledate primer Haitija po potresu ali primer Pakistana po hudih poplavah pred dvema ali tremi leti, takrat je bilo bistvenega pomena, da ohranimo stabilnost v teh državah, da je prebivalstvo dobilo pomoč in tukaj ne govorim samo o neposrednji humanitarni pomoči, prebivalci so videli tudi zgodne prizadevanja za obnovo držav. Mi smo bili edini instrument, ki je tukaj bil primeren. Kako je povedal uh, gospod Lansvor, smo zadnji izhod, ampak lahko se odzovemo hitro, če uh, niso primerni drugi inštrumenti. Mi smo lahko hitri in uh, pogosto pomenimo faktor stabilizacije v teh uh, državah. Tudi Dominikan, Dominikanska republika. Eh, tam je bilo veliko haitskih eh, beguncev in eh, država ni želela porabiti denarja za pomoč tem beguncem. Ampak če tukaj ne bi ukrepali, bi lahko prišlo do nemira. Mi smo tukaj ukrepali z instrumentov za stabilnostjo in tudi tukaj je šlo za posledice naravne krize, s katerimi smo se tukaj ukvarjali. Cenim podporo, ki ste jo izrazili uredbi prožnosti, ki jo predlagamo v, obstoječi, v predlagani uredbi. Veliko je prišlo iz eh, horizontalne zakonodaje v zvezi, tudi v zvezi z sekundarnimi ukrepi pomoči. To pomeni tudi v primeru CMI v Gorskem Karabahu. Tukaj bi, tukaj bi lahko uh, Eh, prihranili veliko časa brez povečanih stroškov. Potem tudi spremam to, kar ste povedali o oceni projektov. Tukaj si zelo prizadevamo za to, da bi razvili primerne pristope. Kar se tiče eh, mednarodnih kazenskih eh, sodišč, tukaj smo dali na voljo smo bili na voljo kot edini inštrument, ki je bil primeren za spostavitev takšnega sodišča v Libanonu, zato smo bili tudi tukaj dejavnik stabilizacije. No, tukaj se bom pa ustavil. Hvala lepa, gospod Majer. Ja, nimam kaj veliko <coughs> dodati k temu, kar so kolegi povedali. Zahvaljujem se za podporo, ki smo jo dobili. Vaša dober vnos informacij. Naj se odzovem samo na to, kar je bilo povedano v zvezi z novimi dejavnostmi, ko gre za boj proti ponarejenim zdravilom. To, tukaj gre za neko novo grožnjo, ki ogroža zlasti Afriko in pa druge revne države in lahko, ima, lahko predstavlja dejavnik destabilizacije. In to je povezano tudi z terorističnimi združbami v Afriki teh državah. Zato tukaj moramo imeti nek globalni nadzor nad takšnimi dejavnostmi. Potem, zakaj bi raširili dejavnosti tudi na naravne katastrofe? No, eh, iz naših stikov z državami upravičenkami ali kontinenti upravičenkami, smo ugotovili, da investicije v zgolj varnostno infrastrukturo so lahko zelo drage tudi za dotično državo. Če pa gre za naravno katastrofo, če gre za katastrofo zaradi terorističnega napada ali če gre za naravne vzroke, je, pri, je prebivalstvo zelo prizadeto. Včasih pride tudi do eh, epidemij, ki okužijo veliko prebivalstva. In če bi torej, torej vključili aktivnosti v zvezi z naravnimi katastrofami, s tem vplivamo tudi na boj proti terorizmu, na varnostno situacijo, na ta način lažje mobiliziramo ukrepe in pa um, inštrumente, ki so potrebni za odpravljanje teh kriz. Ni dovolj, da se omejimo samo na terorizem ali na uh, kriminal. To je lahko preveč omejeno. Zgolj to sem želel dodati k že povedanemu. A questo punto chiedo a quale degli esperti. Hvala lepa. Sedaj me zanima, če bi želel kdo od eh, strokovnjakov spet spregovoriti. Gospa Kristanesko, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se odzovem na nekaj vprašanj, ki sem jih dobila. Najprej bi želela povdariti edinstvenost instrumenta za stabilnost, Tukaj bi spet uh, omenila primer Gorskega Narabah, eh, Karabaha. V tem konfliktu ne bi mogli posredovati brez tega instrumenta. Nemogoče je, da dobimo financiranje iz instrumentov, kot so uh, eh, ENI, in tudi ne moremo zato uporabljati denarja držav članic. Tukaj gre za konflikt kjer Evropska unija ni neposredno udeležena. Imamo pa države članice, ki so upletene v ta mirovni proces. Ta inštrument je bil za nas izredno koristen in ne bi mogli delovati brez njega. Še neko točko sem želela povezati z vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Preda. Gre za vlogo civilne družbe za člen 8. Po mojem mnenju bi moral člen ostati takšen, kot je. Govori o tem, da so, nas, da so posveti primerni Eh, kjer je to potrebno. Eh, to se mi zdi prav, ne delujemo v vakumu, ampak delujemo v zelo občutljivih konfliktih in zato je posvetovanje z lokalnimi in političnimi udeleženci zelo pomembno. Prav tako eh, posvetovanja za civilno družbo, vse skupaj je potrebno izvesti v okviru strategije, In to se nam zdi izredno pomembno. Še ena točka, ki je povezana z vprašanjem koordinacije. To se mi zdi izredno pomembno. Eh, potrebna je koordinacija z državami, članicami, tudi na lokalni ravni. Do sedaj tega nimamo. Eh, v Moldovi imamo dober primer izvajanja inštrumenta za sosedsko politiko, kjer eh, neka delegacija koordinira pomoč na lokalni ravni. Problem pa je, da tega pri Gorskem Karabahu ne moremo narediti, saj so upletene kar tri države, koordinacija pa je praktično neobstoju, neobstoječa. Zato imamo usmerevalne odbore, um, da se to koordinira in ta sistem je sedaj dobro deloval, zato bi bilo dobro, če bi z njim nadaljevali. Hvala lepa. Šerif. Gospod Šerif. Uh, quick point, uh... Dve hitri točki. Uh, Najprej nekaj o koordinaciji med državami članicami. Mislim, da če imamo dobro analizo konflikta, če imamo dobro analizo razmer in uh, če imamo tudi nacionalne strategije ali krizne strategije, je to dobra podlaga za koordinacijo. Ampak to je neko širšo vprašanje. Gre za pomembnejša vprašanja, kaj lahko naredi Evropska unija v določenem konfliktu ali krize, kako lahko mobilizira vse, vse instrumente, ki jih ima na voljo, tudi instrument za stabilnost in kako lahko vključ, vključi pri tem tudi države članice. Eh, razmisliti moramo tudi o ulogi delegacije Evropske unije na licu mesta. Potem, glede vprašanja, ali gre tukaj prej za finančna pravila ali za delegirane akte, ki bi lahko ovirale proces. Tukaj se strinjam z eh, Francisco Brandner. Eh, finančna uredba je tista, ki jo uradniki neuradno citirajo in tudi prejemniki pomoči kot tisto, kar resnično eh, predstavlja določene težave. In v zvezi z primeri, ki so bili omenjeni, ko smo podali oceno, je postalo jasno, da si uradniki zelo prizadevajo za to, da bi postopki tekli kar se da hitro, imajo pa deloma um, zavezane roke zaradi zakonodaje, ki jo pač morajo spoštovati. Gospod, gospa Martinelli. Hvala lepa. Naj se navežem na zadnjo točko, ki jo je omenil Andrew in na vprašanje, kako eh, enostavno je porazporediti sredstva. Iz mojih izkušenj na licu mesta v Afriki eh, se mi zdi, da ni enostavno dobiti sredstev iz instrumenta za stabilnost, eh, za to vrstne misije. Takrat sem uh, kontaktirala osebo, ki je bila odgovorna za instrument za stabilnost. Povedali so mi, da denar ni na razpolago, uh, da tega denarja sedaj ni več možno uh, razporediti, čeprav smo govorili o nekaj tisočih uh, dolarjev. No, kar se tiče porazporejanja majhnih količin denarja, naj na podlagi lasnih izkušenj povem, da se to ne dogaja vedno na dosleden način. Uh, Poudarek je predvsem na zmanjšanju administrativnih bremen, ne pa na odziv na situacije na licu mesta. Pogosto se zgodi, da cilj, eh, da ni čisto znan cilj, eh, kam morajo priti sredstva. Pot delegacije morajo identificirati mesta, kjer lahko, eh, usme, kamor lahko usmerijo sredstva z posredovanjem, z posvetovanjem. Tisti, ki eh, so imeli tudi neko formalno izobraževanje na tem področju, bi morali to storiti. In še nekaj v zvezi za kriteriji. Kolikor vem, lokalna civilna družba ne sedoluje pri oblikovanju kriterijev in pozdravljam uh, namen komisije, da bi še izboljšali ocene eh, projektov. Hvala lepa, sedaj bo pa poročevalka prevzela povzela razpravo. Hvala lepa kolegom za pripombe, hvala lepa strkovnjakom, eh, komisiji in pa predstavniku službe za zunanje delovanje. Čestitam gospodu Dojlu za ta hitri svežen v zvezi eh, za Sirijo, to je dobra novica. Strenjam se tudi za gospodom Lambsdorfom. Ehm, res je, da gre tukaj za nek začarani krok, skušamo biti prožni, hkrati pa ne želimo biti nek eh, koš, v katerega bi lahko posegli kar vsi. Želimo strateški instrument. Eh, Zahvaljujem se tudi Mariji Munjes za njene pripombe in za konkretne primere o financiranju o financiranju projektov, kjer eh, obstaja vprašljiva dodana vrednost. Gospod Galtieri, vi ste omenili podnebne spremembe, sama sem pripravljena to izbrisati, zato da bi lahko tukaj uple, uh, vključili tudi to vrstna vprašanja. Eh, želela sem uh, podariti, da tukaj potrebujemo strateški pristop. Lahko pa vse skupaj še boljše ubesedim. In pa naj se še vrnem k vprašanju humanitarne pomoči. Gospod Doyle, vi ste omenjali Dominikansko republiko. EDF eh, e ni želela uporabiti svojih eh, sredstev za begunce. Eh, to ni zadostno opravičilo. Sredstva bi se morala uporabiti tudi za takšne namene dobro, če ne moremo uporabiti nekih sredstev, eh, ampak IDF e bi to v tem primeru lahko storila, pa se za to ni odločila. Um, tukaj ne gre za vprašanje, ali gre za naravne ali človeške katastrofe ali ne. Ne, moramo se osredotočiti na politično eh, in pa obnovno pomoč, ne pa zgolj na humanitarno pomoč. Eh, strinjam se tudi s tem, kar ste povedali o manjših sredstvih. To je izziv za eh, nas In to je povezano tudi z osebjem, ki ga imamo na razpolago. Kot parlament moramo biti dosledni, ko zahtevamo, da naj bodo zneski manjši in pa prožni. Če želimo to uresničiti, bomo zato potrebovali tudi več osebja. In pa še nekaj o ulogi parlamenta kot zadnje. Um, o tem delu smo se pogajali v povezavi z drugimi uh, inštrumenti. To je bil svežen, zato ni bilo vse v mojih rokah o tem smo razpravljali tudi z gospodom Maurom, z gospodom Lambsdorfom, eh, skupin je predsedoval gospod Brok. No, eh, sama bom eh, v zvezi z instrumentom za stabilnost predstavila to, kar smo sklenili kot skupina. Ampak mi kot odbor za zunanje zadeve bomo tukaj prav gotovo našli dobro rešitev teh pogledov teh pogajanj se veselim, je pa potrebno vse skupaj obravnavati usporedno za tudi drugimi inštrumenti. Vsem skupaj se zahvaljujem, veselim se vaših eh, predlogov spremem, ki, boste, ki jih boste uložili k besedilu. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nakratko prekinili sejo, saj moramo počakati, da se nam pridruži poročevalec za naslednjo temo. Hvala lepa vsem za vaše prispevke. Colleghi, passiamo al punto seguente in associazione con la delegazione alla Commissione. Spoštovani kolegi, prehajamo na naslednjo točko v sodelovanju z delegacijo odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija. Bomo imeli predstavitev študijo političnih in družbenih dogodkih v Rusiji v letu 2012 kot posledicah njene nove vloge na svetovni ravni. e questi fattori sono le recenti elezioni parlamentari presidenziali. In... V Rusiji so pred kratkim imeli zakonodajne oziroma parlamentarne in predsedniške volitve. Rusija se bo tudi pridružila svetovni trgovinski organizaciji, potem povezuje se z različnimi regijami tej študiji si bomo ogledali razvoj ruske zunanje politike, modernizacijo gospodarstva in pa možnosti za razvoj odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Videli bomo, kakšne so možnosti za nov sporazum med Rusijo in Evropsko unijo. Eh, besedo kar predajam kolegu Hansonu iz uh, Chatham House. Največ deset minut imate na voljo, izvolite. To poročilo je napisal politični znanstvenik, eh, danes pa vam ga bo predstavil ekonomist. Splošno vprašanje tukaj je, ali bomo v prihodnosti priče bolj odprti Rusiji okrog tega bom eh, osredotočil svojo predstavitev in do te teze bom tudi precej skeptičen. Verjetno spremembe ne bodo tako velike, kot upajo nekateri. Rusija se sooča s številnimi izzivi in to v svoji bližnji prihodnosti. To ji bo dalo priložnost, da se bolj odpre zunanjemu svetu pričakujemo, ne moremo pa biti sto odstotno prepričani, ker tega še ni ratificiral ruski parlament, da bo Rusija postala članica STO eh, pozno poleti letošnjega leta. Še drugi dogodki se bodo zgodili, ki tudi nudijo možnosti za eh, večjo odprtost Rusije. Rusija bo vodila G20 od 1. julija 2012, potem V Vladivostoku bo septembra vrh APEKA. Poleg tega ima Rusija tudi možnost in obstaja velika verjetnost, da bo postala članica organizacije OECD naslednje leto. Potem, če gremo še naprej, Rusija bo organizirala zimske olimpijske igre v Sočiju leta 2014 in pa svetovno nogometno prvenstvo leta 2018. Torej, Rusija se na ta način odpira. Zdaj pa še gospodarske zaveze, STO. To so niže vozne tarife, potem fiksne izvozne dajatve, omejitve kmetijskih subvencij, potem sprejemljivi carinski in tehnični nadzor. V preteklosti so bili tukaj Rusi zelo protekcionistični, potem Rusija bo bolj odprta za neposredne tuje naložbe pravice intelektualne lastnine, so tukaj različni investicijski ukrepi povezani s trgovino in pa še drugi dejavniki, o katerih bomo še govorili. Časovnica eh, ne bo takojšna, nekatere te obveze bodo sprejete takoj, ko bo Rusija vstopila v STO, druge pa se bodo zgodile postopno, 40 odstotkov znižanja uvoznih tarif. Eh, se bo znižalo takoj, ostalo kasneje, potem dajatve na kovino. Se bodo tudi znižale in nekatere prilagoditve, ki jih je Rusija sprejela, so kar. Uh, dobre. To je zahtevalo kar nekaj pogovorov strani zainteresiranih strani. Okrog 50 akterjev je tukaj sodelovalo, kar je bilo največ pri katerikoli pristopnih pogajanjih za STO. Izvajanje pa je ključnega pomena. Vstop v STO. Uh, eh, državo bolj mednarodno obveže, ta postane odgovorna, eh, ima tudi mehanizme za reševanje sporov. Vendar pa je za vse to potreben čas. Eh, mnogi poznate dolgotrajne spore, med naprimer ZDA in Evropsko unijo v zvezi z Airbusom in Boeingom, eh, tudi ko gre za izvoz. Torej, to vrstni spori se vlečejo in vlečejo. Poleg tega mislim, da glavni pritisk za reformo ne prihaja od eh, teh pogajanj za vstop v STO, ampak so to cene nafte mnogi ruski eh, reformisti menijo, da eh, nizke cene nafte, da bi povzročile največ težav in najbolj pritisnile na eh, izvajanje reform. Potem imamo tukaj številke iz leta 2012 kriteriji banke za razvoj. Rusija je na 183. mnenju, eh, na 183. mestu. Ruska gospodarska dejavnost eh, na kratki rok, naprimer do leta 2020, se ocenjuje okrog 3,3 eh, odstotke povečanja BDP. Eh, do leta 2020 bi bila možna petodstotna gospodarska rast, vendar pa nekateri napovedujejo tudi samo 2,5 odstotno rast. Eh, tukaj imamo različne scenarije. Učinek STO pa je eh, ocenjena okrog 3,3 odstotno gospodarsko rast in to je bližje manj optimističnim napovedim. Ali bo poslova STO prinesel izboljšave pri gospodarski svobodi? Obstajajo kazalniki oziroma meritve in tukaj imam graf, ki predstavlja štiri eh, nekdanje komunistične države oziroma eh, še vedno komunistične države, Armenijo, Kitajsko, Gruzijo in Ukrajino. Kitajska se ni izboljšala, Ukrajina tudi ne, Gruzija da, Armenija pa kaže določene znake izboljšav. To vpliva na gospodarsko uh, svobodo, na večje možnosti, vendar pa uh, kaže, da STO ni. Eh, najmočnejši akter oziroma gonilo na tem področju. Status quo je eh, časoma prinesel precej visoko povečanje blaginje. Tukaj imamo graf, ki kaže eh, situacijo med letoma 2000 in 2011. Blaginja se je povečala za okrog 4 odstotke v Rusiji, vendar pa je osnova BDP Blaginja v ruskih gospodinstvih eh, se je precej povečala v zadnjem desetletju. Še eno vprašanje, s katerim smo se ukvarjali, je bilo, ali bo vstop v STO zmanjšal eh, razlike med regijami. Več je bilo Eh, v drugih državah je bilo več neposrednih eh, tujih naložb in tudi v Rusiji se predvideva, eh, da bo z vstopom STO postalo tako. Sam imam tukaj določene dvome. Imam pa seznam oziroma številke za brezposelnost po različnih ruskih regijah in mestih. Eh, Moskva ima brezposelnost manjšo od dveh odstotkov, Ingušetija, ki me inače čenijo, pa skoraj 50 odstotno brezposelnost. In razlike v dohodkih so tudi bistvene. Eh, BDP in pa cene nafte močno vplivajo eh, ene na, ene na drugega. Tukaj imamo predstavljene določene odstotke. Napovedi, ki jih imamo zaenkrat, so do leta 2020. Ruske napovedi se zdijo, po mojem mnenju, preveč optimistične. Cena nafte naj bi se. Uh, zviševala eh, zelo postopno, ampak eh, v preteklosti smo bili priče eh, kar velikim nihanjem cen. Svetovna trgovinska organizacija lahko vpliva na liberalizacijo v Rusiji, vendar pa bo največji pritisk prišel predvsem strani cene nafte. poleg tega uh, se pritisk izvaja tudi doma, uh, v sami Rusiji, veliko je bilo protestov v zadnjem času. Ne vemo, kakšen bo razvoj nove vlade, nekaj podatkov že imamo, vendar stvari še niso dokončne. Okrog 15. tega meseca pa bodo stvari postale bolj jasne. Ključnega pomena pri vsem skupaj pa so cene nafte. če bodo obveznosti, ki jih prinaša članstvo v STO, izpolnjene. Mislim, da vseeno učinek STO eh, sam po sebi ne bo velik. Eh, sinergija zunanjega vpliva in pa domačih pritiskov bi lahko bila koristna, vendar pa samo zaradi članstva v STO, mislim, da se stvari ne bodo bistveno spremenile. Hvala. Grazie. Il secondo intervento è del collega Svoboda. Prego. Hvala. Gospod Svoboda je naslednji. Presidente, yeah, ja, I will continue in some uh, words in English. Bom nadaljeval kar v angliščini. Strinjam se uh, s temi zaključki, svetovna trgovinska organizacija ne spremeni bistveno strukture, to smo videli tudi v drugih državah in na podlagi izkušenj s Kitajsko in drugimi državami eh, lahko rečemo, da se stvari bistveno ne spremenijo, več je konkurenčnosti, to je res. Eh, konglomerati, večje družbe, Eh, morda nimajo več toliko monopola, bolj se vključijo tudi uh, srednja velika podjetja. In če se članstvo v STO poveže s, še z uh, večjo pravno gotovostjo, v Rusiji bi bilo to koristno, potem bi to privedlo tudi do manj korupcije. In uh, če bi se povezali vsi ti elementi, potem bi članstvo v STO lahko imelo tudi pozitiven učinek na modernizacijo. Potem še druga stvar. Visoke cene nafte eh, omejujejo pritisk, če se bodo cene eh, zmanjšale, kar pa ni verjetno potem bi bil pritisk za reforme večji, vendar pa, kot sem rekel, to ni najbolj verjetno v bližnji prihodnosti. Če bo cena nafte ostala visoka, eh, če se bo gospodarstvo po svetu ponovno zagnalo, potem bodo cene vsekakor ostale visoke in na ta način bi se pritisk za reforme v Rusiji omejil. če bomo priče svetovni recesiji, potem pa se lahko cene nafte tudi znižajo. In takrat bo treba celoten proces reform v Rusiji okrepiti. Nekaj elementov je, ki so še pomembni, poleg tega, kar smo že slišali, naprimer eh, vizumska liberalizacija. Liberalizacija ljudem omogoča, da eh, bolj potujejo, več potujejo na zahod, gospodarstveniki, intelektualci eh, potujejo, okrepijo se pravice intelektualne lastnine in mislim, da bi to lahko izboljšalo situacijo. Rusija potrebuje več odprtosti. in srednji razred eh, eh, bi potreboval več stika z Zahodom. Premožnejši razred eh, te stike že ima, imajo jih tudi med seboj, vendar pa je treba okrepiti možnost potovanj za srednji razred. tukaj bi pomagalo bolj enotno stališče Evropske unije in evropskih vlad. Kar naprej smo priče temu, da vlade izstopajo iz dovrstnih sporazumov. Zdaj je to storila Mačarska, predtem druge države. Mislim, da je to problem, če bi imeli bolj enotno stališče. Eh, pri vseh pogajanjih z Rusijo bi tudi lahko bolje vplivali na sam razvoj v Rusiji. To seveda vključuje tudi eh, zapleteno razmerje z Ukrajino in pa sporazum o carinski uniji eh, Rusije za Ukrajino in Kazahstanom. Rusija bo vedno igrala vlogo oziroma iskala neko ravnotežje. In če bi bil sam ruski politik, bi tudi sam iskal ravnotežje med različnimi področji, skušal bi eh, odigrati neko srednjo vlogo, si zagotoviti srednjo vlogo. Na evropski strani pa bi morali imeti jasno stališče in enotno stališče v zvezi s tem, potem bi tudi Rusi morali bolj upoštevati to naše stališče. Žal mi je, da pri pogajanjih o sporazumu eh, PCA, torej eh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju, eh, nimamo dobrih obetov, če bi imeli kak sporazum o vizumski liberalizaciji, bi bilo to lažje glede energetike. Tudi obžalujem, da smo razdeljeni. Potem zunanje, zunanje odnosi z Rusijo. Mm, tudi tukaj smo v nekem dvomnem položaju in tudi nadaljni razvoj dogodkov bo tak. Videli bomo, kaj bo prinesla nova vlada, ki se bo oblikovala v prihodnih dneh s Putinom bomo verjetno ostali v tem položaju. Uh, on je avtoritaren politik, ki malo popusti tam, malo tu, ampak uh, kakšnih večjih sprememb pa ne dopušča in civilna družba se zdi še bolj razdeljena in šipkejša. Če si ogledamo reforme, pravzaprav to niso prave reforme in to tudi ni prava pot naprej. Zaenkrat ne vidim eh, tistega pritiska, eh, ki bi Rusijo prisilil naprej v spremembe. Morda se na določenih področjih eh, lahko premaknejo naprej. Eh, skušali bodo morda zastopati interese državljanov na določenih področjih. Eh, Morda ima v tem primeru Evropska unija priložnost, da pomaga spodbujati proces modernizacije v Rusiji. Mislim, da bi morali ostati eh, previdni, eh, spremljati proces, opozarjati na napake, na kršitve človekovih pravic. Moramo biti pozorni tudi na kršitve eh, obveznosti STO in če bo do tega prišlo, potem moramo eh, striktno izvajati pravila. Rusi moramo poslati sporočilo vladavine prava, ki je pomemben element ne samo za civilno družbo, ampak tudi za gospodarski razvoj. Hvala. Hvala. Zdaj pa Knut Fleckenstein, ki je predsednik delegacije Evropskega parlamenta za Rusijo, za sodelovanje z Rusijo. Uh, no, I, I, I uh, could speak in German. Eben, ja, Gospod Svoboda je že nekaj povedal v zvezi s vsebino te študije. Ne bom se ponavljal, kajti strinjam se z njim. Ampak tudi nimam ne vem koliko vprašanj ta študija ni tako nerazumljiva. Pristop Rusije, svetovni trgovinski organizaciji lahko koristi, ni pa nujno. Obstajajo nekateri elementi, ki so bolj vplivni in to sem že razumel. Na dve vprašanji se bom omejil. Prvič, pogajanja med EU in Rusijo o sporazumu o sodelovanju. Mnogi, tudi predstavniki službe za zunanje delovanje in evropskih podjetij v Rusiji, mi dajo naslednji vtis. Pristop Rusije STO-ju lahko ima pozitiven vpliv tudi na uh, pogajanja, ki so zastala o sodelovanju med EU in Rusijo. Študija v zvezi s tem je nekoliko ohlapna, bolj optimistična, ampak zakaj? Kje je problem? Gre za neenako stališče vseh nas ali pa kaj drugega? Drugo vprašanje. Kaj bi bile prednosti Rusije za Evrop, eh, članstva Rusije v OECD za Evropsko unijo? Kajti o tem ste tudi nekaj rekli, to me zanima. Grazie. A questo punto la parola ai colleghi. Hvala. Zdaj pa kolega Vilandin Kirilov. Oh, oh, Kolegica Ojuland. Oprostite, nisem slišala svojega imena. Oprostite, sam sem eh, ga slabo izgovoril. Hvala. Hvala za predstavitev študije. Zdi se, da je ta študija zelo dobro pripravljena in celovita. Osredotoča se predvsem na STO, eh, kar je pomemben korak naprej za Rusijo. Po drugi strani je to pomemben korak tudi za Evropsko unijo, da se zagotovi boljše trgovinsko okolje z Rusijo. Moje vprašanje pa je naslednje. Rada bi, da mi pripravljalci študije razložijo, kakšna je eh, njihova vizija o korupciji. Omenili ste problem korupcije v Rusiji. V poročilu Think Tanka Indem pa sem prebrala, da približno 35 odstotkov eh, ruskega gospodarstva, da se izgubi v korupciji. In uh, korupcija zadeva tudi uh, politične voditelje na najvišjih mestih. Tako da bi rada slišala vaše mnenje o tem, kako lahko pristop k STO ali če sploh lahko spremeni situacijo eh, na tem področju, torej v tako koruptivnem sistemu. Zanima me, ali so kakšni pozitivni dogodki v povezavi s poslovnim okoljem v Rusiji. V Rusiji vlada veliko pomankanje vladavine prava, ali lahko članstvo v STO prinese kakšne posledice izboljšave, naprimer, ko gre za izvajanje pravil STO. Na ruski strani smo videli toliko problemov v povezavi z vladavino prava. Hvala. Grazie. Kolega Kirilov, prego. Gospod Kirilov. Hvala. Rad bi omenil naslednje. Analiza se je osredotočala predvsem na eh, gospodarske vidike. Nič pa ni bilo povedano o odnosih med Rusijo in Kitajsko. Hm, sam mislim, da je to kar pomemben dejavnik. Zakaj to omenjam? Prišlo je do zgodnih znakov, da bo eh, da bodo nastopili razni čezmejni projekti, skupna vlaganja in tako naprej. In ne vem, kako je s tem v vzhodnem delu Rusije. Poleg tega sem prebral kritičen članek na kitajskem in to na visoki ravni, glede tega, kako se razvija rusko gospodarstvo. To bi moralo biti povezano. Sam verjamem, da je v interesu Rusije, da si za partnerja izbere Evropsko unijo. Eh, Kitajska potrebuje Evropsko unijo in Evropska unija potrebuje Kitajsko. Zavedam se trenutne politične situacije v Rusiji, vendar pa uh, imamo tu še en dejavnik. Uh, v teh protestih na ulicah sodelujejo predvsem predstavniki srednjega razreda in to je na novo ustvarjen srednji razred. Uh, In kar se tiče gospodarske uh, svobode oziroma pravic, tukaj trpijo predvsem majhna in srednja velika podjetja. Kar se tega tiče, uh, je rusko gospodarstvo uh, še zelo zadaj. Potem liberalizacija, uh, to bi morali upoštevati, pa še varnostne teme. Uh, uh, skupna obramba pred uh, izstrelki, zakaj ne moremo uh, doseči tega sodelovanja med Rusijo in NATO. Gospod Šulc. Moje vprašanje gospodu Hansonu. Na čem temelji to upanje, da bi z vstopom Rusije v STO se izboljšala pravna varnost v tej državi. Ta država ni pravna država. Celo bivši predsednik Medvedjev se je pritoževal nad odsotnostjo pravne države eh, in ni napredoval niti za korak pri boju proti korupciji. Ne, ravno nasprotno. Korupcija je še vedno del sistema zakaj smo tako naivni in mislimo, da bo vstop Rusije v STO izboljšal pravno gotovost v tej državi. In še vprašanje gospodu Svobodi. Eh, vi ste že na podlagi svojega primka zavezani svobodi. Ali ne bi naredili napake, če bi svobodo potovanja enačili za vizumsko liberalizacijo. Rusija ima možnost potovanja, eh, to ima tudi Evropska unija, ampak vseeno potrebuje vizume za vstop v določene države. Ali ne bi morali prej opozoriti na druge pomankljivosti, ko gre za svobodo v Rusiji. Eh, doživeli smo, kako se omejuje pravica do zbiranja, pravica do demonstracij, pravica izražanja mnenja um, svobodo na zunaj in pa znotraj države bi morali povezati in uh, vprašanje liberalizacije vizumskega režima ni trenutno glavni problem, ki obstaja v Rusiji. Jakon Sari. Kolegica Jakon Sari. Hvala. V zaključkih te raziskave se zelo poudarja osredotočenost na cene nafte. Sama se ne strinjam, da bi bilo to tako pomembno. Pravite, da visoke cene nafte lahko preprečijo zahteve po reformah. Če pa bi cene padle, bi se povečala nujnost reform. ne more biti vse odvisno od tega. Če si pogledamo Kitajsko, če bi torej cene nafte padle, mislim, da se ne bi uh, nujnost uh, reform bistveno izboljšala oziroma povečala. Morda bi prišlo do bolj skrajnih gibanj, ker bi ljudje izgubili upanje. Fašid. Če se e, zmanjša življenski standard, potem je to lahko nevarno. E, na finskem e, tako razmišljajo številni strokovnjaki, lahko pride tudi do fašizma. Milan Mon. Kolega Milan Mon. Dve vprašanje zelo na kratko. Kaj pričakujete od Rusije, ko bo predsedovala G20? Kakšne so njene prednostne naloge? To je prvo vprašanje. Pa še drugo vprašanje, kako, uh, eh, Evropsko, kako Rusija gleda na Evropsko unijo, kako jo oceni. Evropska unija gre zdaj skozi gospodarsko krizo in zanima me, kako Eh, Rusija gleda na situacijo v Evropski uniji v tem trenutku. Hvala. Ultimo intervento, kolega Šeflin. Kolega Šeflin je naslednji. Hvala. Nekaj vprašanj bi postavil panelistom. Kako eh, demografsko eh, zmanjševanje vpliva na Eh, gospodarski trg in kako na gospodarstvo in ali bo to eh, prineslo kakšne socialne probleme oziroma povečalo imigracijo v Rusijo. Bene, abbiamo concluso le richieste di intervento. S tem smo končali z eh, vprašanji in mnenji in sedaj ima gospod Hansen še enkrat besedo za odgovore. Hvala. Hvala vsem za veliko število vprašanj. Ne vem, če se bom lahko ustrezno odzval na vsa. Več vprašanj se je nanašalo na pravno državo in slabosti v zvezi s tem, kar zadeva Rusijo. Vprašali ste me, zakaj naj bi pristop STO-ja vplival na to. Kitajska, ki se je vključila v STO, ima še vedno katastrofalno situacijo, kar zadeva pravno državo. Torej nobenih jamstev ni z vstopom. Človek lahko samo upa, da bo zahteva po spoštovanju nekaterih mednarodnih standardov, recimo tehnične inšpekcije, fitosanitarne standardi in tako naprej. To so vse morda majhne zaveze, ampak vseeno ne nehno zahtevajo, da se odzivajo v Rusi na uh, nadzor so strani mednarodnih eh, partnerjev. To ni ne vem kako velik vpliv, ampak to je že neka vrste premik v smer spoštovanja mednarodnih standardov ali vsaj poskusa spoštovanja leteh na strani Rusije odnosi z Evropsko unijo so težki. Kako Rusija ocenjuje Evropsko unijo? Mislim, da je vedno Rusija, no ne Rusija kot celota, ampak vladajoča elita, menila, da je Evropska unija nenavadna. Uh, organizacija, ki daje veliko besede tudi majhnim državam. Rusija je velika regionalna sila in zato eh, se obrača samo na tiste države, za katere meni, da so vredne njene pozornosti. Rekel bi, da ruska stran pravzaprav niti natančno ne razume tega, kaj je Evropska unija in to je del problema. Ali bo naslednji korak, ki bo morda članstvo v OECD-ju, prinesel nekaj koristi za Evropsko unijo? Ja, ena korist bi bila vsekakor v tem, da že sam poskus vključitve v OECD EU-ju daje neko možnost vpliva. To je možnost, da lahko rečemo pomankanje zakonodaje in spoštovanje leten je nekaj, česar ne bomo Eh, sprejeli. Ali bo prišla Rusija v OECD ali ne? No, verjetno ne tako hitro, kot ruski voditelji menijo, pa bo več pritiska na konkurenco na ruskem trgu. OECD v svojih poročilih govori o tem. Govori o tem, kako je notranji trg v Rusiji urejen. Sam sem bil uh, vključen v ta pregled OECD-a, ko gre za urejenost notranjega trga v Rusiji. Ruski uradniki govorijo popolnoma enak jezik kot vi in hočejo enake rezultate kot vi. Veliko strokovnjakov v Rusiji je uh, ocenilo predlagan pregled gospodarske strategije Rusije do leta 2020. Oni govorijo o enakih pravilih za vse, o neodvisnem sodstvu in tako naprej, o istih stvareh, o katerih tudi mi govorimo med seboj, pa tudi v Rusiji. Tudi v uradnih krogih v Rusiji so nekateri, liberalni krogi so takšni, ki postavljajo vprašanje, kako bomo sploh do tega cilja prišli politično in drugače. celo vrsto stvari bom pustil v strani, ampak to demografsko vprašanje. Mi smo navajeni na to, da pada skupno število prebivalstva v Rusiji, no zadnje štetje prebivalcev je to številko nekoliko korigiralo, ampak generacija v delovni starosti se zmanjšuje. O tem je v tem poročilu OECD govora. Srednja variacija v strani statističnega urada v Rusiji za delovno prebivalstvo, vključno z priseljenci, je približno minus 10 milijonov do leta 2020 od 2010 do 2020. In to zmanjšanje za 10 milijonov je drastično. In ravno zaradi tega bodo morali ruski politiki se potruditi in izboljšati produktivnost dela. Torej, to je tudi ena spodbuda za njih, da se spremenijo. Priseljevanje je seveda delikatno vprašanje kajti Rusija hoče imeti visoko kvalificirane priseljence, tako kot ostali svet. To, kar pa prihaja dejansko v Rusijo, so manj kvalificirani uh, priseljenci iz nekdanjih sovjetskih republik. In ta vir priseljevanja je lahko vir socialnih napetosti in tukaj je velik problem. To je vse. Prej, gospod Svoboda. Še gospod Svoboda. Naj se odzovem na vprašanje kolega Šulca. Ker zadeva svobodo potovanja, tega namenoma nisem omenil, ko gre za odpiranje Rusije in modernizacijo v Rusiji. Seveda sem zavezan vsem svoboščinam in gotova je tudi liberalizacija vizumskega režima pomembna, ampak za stike je pomembno, da vključujemo ljudi iz Rusije v naše programe in tako naprej. Torej tisti, ki so zlasti za svobodo gibanja, ki obstaja v Rusiji, pomembni. Hvala. Bene, Dobro, hvala vsem, ki ste govorili. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za poročilo kolega Saida Al-Kadravja o obisku delegacije za odnose s državami Mašreka v Egiptu od 30. aprila do 4. maja. Delovna skupina parlamenta iz delegacije je bila torej v Egiptu v tem obdobju, imela je več stikov s egipčanskimi oblastmi, s parlamentarci in predstavniki verskih skupnosti in civilne družbe. Kolega nam bo predstavil poročilo, posredoval bo neko svojo oceno tega obiska in predvsem nam bo opisal, kakšna je trenutna situacija v Egiptu, ko gre za politično, varnostno in gospodarsko situacijo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi za priložnost, da lahko poročamo o tem obisku pred nekaj tedni v Egiptu. To je bila prva od dveh eh, parlamentarnih delegacij Evropskega parlamenta od volitev v Egiptu. Veste, da je prišlo do velikega premika, ko gre za zastopanost islamskih. Svoje opinije kolego. Prosim, da se umirite, da bo lahko kolega podal svoje poročilo. Torej, prišlo je do velikega premika v korist eh, stranke muslim, muslimanskih bratov in svobode ter pravičnosti. To seveda ima nekaj praktičnih eh, posledic tudi za naš parlament. V tem trenutku seveda te stranke še nimajo takšne moči, zato ker je vojska še vedno tista, ki ima odločilno vlogo. Vendar vse eno sedaj prevzemajo te stranke celo vrsto funkcij v vladi in vodilnih organih. Situacija je torej zaenkrat še ni jasna. Kakšna bo povezava med parlamentom in vlado v prihodnosti, še ni jasno. To bi lahko pisali z besedami politični kaos. In zaradi tega je prišlo do konfliktov v zadnjih nekaj uh, mesecih, zaradi velike vloge islamistov na eni strani in še močnejši vlogi vojske na drugi strani. Vojska pravi, da želijo, ko bo predsednik izvoljen, takoj predati oblast civilnim organom. To pa se seveda še ni zgodilo. Sedajni politični kontekst je torej naslednji. Prvi krok predsedniških volitev bo potekal 23. maja, torej kar kmalo. Istočasno pa potekajo razprave o novi ustavi Egipta. In ni še jasno, ali bo ta ustava nekaj, kar bodo sprejeli pred predsedniškimi volitvami ali po njih. Videti je, da to ne bo možno in zaradi tega je kontekst nekoliko nejasen. Predsednik bo izvoljen, ampak njegova ustavna vloga ne bo uh, opredeljena, zaradi tega so stvari nejasne. Poleg tega pa obstaja volilna komisija, ki je odobrila dokončni seznam kandidatov za predsednika republike, vendar je tukaj cela vrsta problemov, kajti cela vrsta kandidatov, ki so hoteli kandidirati, je volilna komisija izločila iz tega volilnega seznama. Zaradi tega je prišlo do nezadovoljstva v določenih strankah. Nekateri njihovi privrženci so protestirali na cesti prejšnji teden. Ni pa jasno, zakaj je prišlo do tega. Tak, vojaki so, običajn, so nekajkrat eh, posredovali zato, da ne bi prišlo še do večjih nemirov. Kmalo potem je prišlo do se še več nasilnih spopadov in 11 ljudi je umrlo v teh spopadih. Cela vrsta demonstracij je potem sledila v Kajru. Torej, na kratko, lahko vidite, da je situacija kaotična. Kar zadeva politična zavezništva, logika, na kateri so zasnovana ta zavezništva, ni, nam ni jasna. Nek kandidat, ki je močan kandidat za predsednika comme en photo. Je bil v preteklosti član stranke Islamskega bratstva, potem pa so ga ven vrgli iz te stranke, zato ker se je potokoval za predsedniško mesto. Islamsko bratstvo ni želelo postaviti svojega kandidata na kandidatno listo za predsednika, ker enostavno niso v tem postopku začeli hoteli sodelovati. No, ta človek je sedaj pomembni član stranke salafistov. Obstaja tudi bloger Michael Nabil, s katerim smo se srečali. In seveda on ima drugačen pogled na to uh, egipčansko družbo. Torej, muslimanski bratje pa so se zadnji trenutek odločili, da bodo imeli svojega kandidata za predsednika države, ta morda ni tako karizmatična osebnost, ni jasno, koliko bo dobil podpore. Čeprav ima islamsko bratstvo, oziroma islamski bratje imajo v egipčanski družbi kar močno podporo. Dva kroga volitev bosta v prvem krogu 23. maja. Verjetno nihče ne bo dobil absolutne večine, zato bodo imeli drugi krog. Okoli tega je veliko političnih in drugačnih razprav. V zadnjih mesecih je treba reči, da je parlament postal vse manj priljubljen v Egiptu. Razprave v parlamentu prenašajo na televiziji kar pomeni, da ljudje vidijo, kaj se dogaja v parlamentu in s tem niso zadovoljni. Torej, ljudje so se sami odločili, da se pravzaprav parlament ne pogovarja o stvarih, ki so pomembne za egipčane. Naprimer, pogovarjajo se o zmanjšanju starosti eh, žensk, pri kateri se lahko poročijo in še nekaterih stvarih potem, da nevladne organizacije niso spremljive v Egiptu, da jih je treba še bolj nadaljevati, nadzorovati in tako naprej. No, navadni egipčan vsekakor ne meni, da je to bistveno za njegovo eksistenco, to, o čemer se razpravlja v parlamentu. In zato so nenaklonjeni vsem parlamentarcem, ne glede na to, iz katere stranke prihaja. Torej, zaradi vsega tega je bilo tudi nekaj težav pri našem obisku. Situacija je bila včasih kar napeta, v kateri smo morali izvajati svoj program. S gospodom Al-Sadatom, ki je predsednik eh, odbora za človekove pravice in medije v parlamentu, smo se srečali, potem srečali smo se še s predsednikom zgornjega doma parlamenta s predsednikom spodnjega doma parlamenta, pa se nismo uspeli srečati zaradi teh nemirov. S Abu Musem pa smo se srečali. On je znana osebnost v Egiptu in se poskuša predstavljati kot graditelj mostov med starim režimom, ter vojsko po en, eni strani in novimi političnimi silami na drugi strani. Poskuša torej ustvariti neke vrste most, ampak težko je videti, kam bo se to pripeljalo. Tudi z mladimi smo se srečali predstavniki organizacij žensk, nevladnih organizacij, muslimanov, koptov in drugih eh, verskih skupin. Torej z vrsto ljudmi smo se sestali. Jasno je, da obstaja želja za strukturiran dialog z Evropskim parlamentom na njihovi strani. In ko bo enkrat vojska predala svojo oblast eh, civilnim organizacijam, je upati, da bo to možno. Predsednika spodnjega doma parlamenta smo povabili v Bruse na obisk, pa tudi Ehm, njihov odbor za uh, zunanje zadeve je Elmar Brok povabil na obisk sem. In dejansko bo do čez nekaj tednov dobili povabilo. Sedaj pa še nekaj o gospodarskem položaju. Ta je težak. Lansko leto je turizem doživel velik udarec. Težko je reči, da še vedno prihaja veliko turistov v Egipt, ampak nekaj jih je. Sveda pa nimajo takšne kupne moči kot tisti, ki so prihajali na obisk eh, v, kot turisti v preteklosti. V Kajru je turizma 15 odstotkov v primerjavi s tistim, kar je bil v preteklosti, pa tudi drugot ni situacija boljša zaradi nestabilnosti in gospodarske stabilnosti verjetno ne bo kmal v moče doseči. Turizem je torej utrpel veliko škodo, vendar bi Egipt vendarle moral razvijati svojo ekonomijo, zlasti ko se bo politična situacija stabilizirala. Z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Hvala za to predstavitev. Kolega Petrin bo prvi. Najlepša hvala predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Elkadraviju za to poročilo. Vprašati bi ga želel, ali je naslednja okoliščina imela kakšno vlogo pri obisku. Veste, gospod Elkadravi, da mednarodne organizacije, kot je fundacija iz ZDA, The International Republican Institute in potem Democratic uh, National Institute in uh, ustanova Konrad Adenauer iz uh, Nemčije, ki predsedujem, so morali končati sa svojo dejavnostjo v Egiptu. Sodelavci so bili celo obtoženi v Egiptu kaznjivih dejanj, dva od uh, sodelavcev Konrad Adenauer, Konrad Adenauer instituta sta bila uradno obtožena, ampak zanima me, ali je vaš obisk sploh imel kakšen učinek oziroma ali so stiki z ljudmi, ki ste jih imeli v Egiptu, morda povzročili za te ljudi težave. Kajti demokratična in svobodna svoboda govora in stikov v Egiptu je verjetno nekaj, kar ni ravno samo po sebi razumljivo. Ali je, ali je to bil tudi vas šutis? Hvala. Kolega Brupels je naslednji. Kolegica. Hvala, predsedajoči. Tudi sama sem imela srečo, da sem bila članica te delegacije. Zahvaljujem se gospodu El Kadravju za poročilo, ki vam ga je posredoval, ki je zelo celovito in izčrpno. Upam, da ne bo zameril, ker bi želela spregovoriti še o dveh, treh stvarih, ki se mi zdijo pomembne. Pogovarjali smo se tudi s generalnim sekretarjem Arabske lige. To se mi zdi, da je bil zelo pomemben sestanek. S njim smo se pogovarjali o cele vrsti stvari, ne samo o Siriji, temveč tudi o vlogi Arabske lige in Egipta v celotnem mirovnem procesu na Bližnem vzhodu. Predsednik Arabske lige nam je povedal, da ima celo vrsto po vprašanju v zvezi s tem, kakšno je naše stališče Evropske unije. Vprašal nas je, kaj se dogaja s kvartetom, kaj menimo mi, da se dogaja s kvartetom in ali ne bi bilo bolje, da kvartet odide in da bi na varnostni svet Združenih narodov raje prenesli vse pristojnosti. To je v deklaraciji Arabske lige iz leta 2002, ki je bila sprejeta v Bejrutu, povdarjeno. In eh, to deklaracijo z javo je rekel, bi bilo treba upoštevati, priznati. To je ena stvar, ki se mi zdi zanimiva. Dobili smo oziroma dali smo veliko vabil ljudem, predsedniku eh, odbora za zunanje zadeve, predsedniku spodnjega doma. In mislim, da je gospod Alkadravi omenil, da smo se srečali tudi s predsednikom odbora za človekove pravice. In on je izrazil željo priti na obisk. No, s gospod Ashton se bom pogovorila, ali je to možno, pa tudi z drugimi političnimi skupinami se moramo pogovoriti, kajti on ima že izdelan program, kar zadeva uh, varovanje človekovih pravic v Egiptu in o tem bi se želel pogovoriti z nami. Mislim, da bi bilo prav da ugodimo njegovi prošnji. Tudi s predstavnicami eh, organizacij žensk in mladih smo se pogovarjali. Gospod Elkadrav je to sicer omenil, ampak treba je povedati, da bodo žene in zlasti mladi imeli veliko vlogo v izboljšanju situacije v Egiptu. Kljub tistim njihovim pričakovanjem, ko so sodelovali v revoluciji, so sedaj mnogi razočarani. Na nek način jih režim sploh ne upošteva, pa tudi ne parlament. In ko bo novi predsednik države izvoljen, ko se bo parlament uh, konsolidiral, je upati, da bo prišlo do napredka. Tudi potreba po neodvisni preiskavi se strani Evropske unije uh, o tem, kakšna je bila vloga uh, vojske, je nekaj, kar eh, je zelo pomembno. Egipčani absolutno ustrajajo na tem, da moramo vlogo vojske v revoluciji uh, v okviru neke neodvisne preiskave tudi mi pročiti. Kolegica De Kajzer. Oui, moi je voudrais remercier. Ja, tudi sama se Saidu zahvaljujem, pa tudi celi delegaciji za to poročilo. Seveda je težko za nas, ki nismo bili v Egiptu, pa tudi če greste v Egipt, ugotoviti, kakšna je sedaj ta scena prehoda v Egiptu. Tukaj gre za vrsto zanimivih dogodkov in razvoja, ampak tudi za zadeve, ki so zaskrbljujoče. Said, vem, nisem morda dovolj dobro poslušal, ampak omenil si kandidate za predsednika. Uh, islamski brati so sedaj nekoliko bolj ob stran porinjeni. To je nekaj, kar me je razveselilo. Imeli so enega kandidata, tega je sedaj volilna komisija črtala iz seznama kandidatov in tako naprej. Kar se teva vojsko, tukaj še obstaja nekaj dvomov, zlasti kar zadeva vpliv vojske v tem prehodnem obdobju, ampak katerega kandidata sedaj kateri kandidat ali kateri kandidati so še ostali na volilnem seznamu in koga bo vojska podprla. To se mi zdi pomembno. Imam tudi še samo vprašanje, če smem. Torej, kratko vprašanje. Zakaj je volilna komisija izključila kandidata Eh, islamskih bratov iz tega volilnega seznama. A so kakšni konkretni razlogi? Verjetno so. To sem hotel še sam dodati k vprašajem, vprašanjem. The, the, the, the last point of the president. Ja, hvala, predsedujoči. Najprej zadnja točka, predsedniški kandidati. Mislim, da jih je okoli deset še vedno na seznamu so pa ljudje iz različnih okoli in imajo različna politična stališča. Trije so verjetno bolj prominentni kot ostali in imajo bolj resne možnosti. Salafisti jih podpirajo. Na nje se gleda, kot da so zmerni muslimani, ki zagovarjajo napredek in ki predstavljajo neke vrste prenovo, obnovitev. Ker zadeva vojsko, eden od kandidatov je minister, potem imamo muslimanske brate in Abu Muso, ki je eden redkih osebnosti, ki ga poznajo po vsem Egiptu. To pa še ne pomeni, da bo dobil dovolj glasov po anketah, ki jih opravlja v Egiptu, se je sicer odrezal dobro Abu Musa, ampak to še nič ne pomeni. Trije kandidati so torej tisti, ki so pred drugimi. Nekaj jih je bilo izključenih iz seznama, ta kandidat, ki sem ga omenil, je bil črtan zato, ker je bil Egipt krščansko-ameriškega državljanstva. In zato ga je volilna komisija črtala iz tega seznama. Vsaj to naj bi bil formalni razlog. Domnevam, da to ni naključno. To je samo uradni razlog. Ampak verjetno je bil še kakšen neuradni. Uradni razlog je torej bil ker ima dvojno državljanstvo, torej ker ima sorodstvene vezi po materni strani v Ameriki. Dobro. Sedaj pa vprašanje kolege Petringa. Vprašanje nevladnih organizacij in fundacij je pomembno. O tem smo na naših razpravah v Egiptu govorili večkrat. Izrazili smo zaskrbljenost postavili smo vprašanja, zakaj se to dogaja. Na sporočilu za medije smo tudi izrazili svojo zaskrbljenost. Imeli smo tiskovno konferenco, ki se je udeležilo okoli 25 novinarjev v Egiptu in to se nam je zdelo kar uspešno. Tam smo tudi govorili o tem. Torej, potrudili smo se. No, ampak verjetno se je to, kar ste rekli, dogodilo zato, ker je vojaški režim postal bolj priljubljen, njim pa grejo te fondacije v nos. Čež da naj bi to bile sile neke tuje intervencije. Zato preprečujejo tujim NVO-jem in fondacijam, da bi delovali v Egiptu, bojijo se, da bodo podpirale te organizacije, politične stranke in tako naprej to je naletelo tudi na kar pozitiven odmev med egipčani, ki zmernimi egipčani, ki to uh, linijo, to stališče podpirajo. No seveda nekateri v Egiptu tudi kritizirajo to delovanje vojske. Nekateri, v nekaterih ukrepih je šla vojska predaleč in o nevladnih organizacijah ravno sedaj teče razprava v egipčanskem parlamentu upati je, da bodo našli rešitev. Gre tudi za vprašanje transparentnosti delovanja nevladnih organizacij, potem za preglednost njihovega financiranja in tako naprej. Upati je, da nevladnih organizacij in fondacij ne bodo v prihodnje izključili iz možnosti delovanja na nekaterih področjih. S predstavniki teh organizacij smo se pogovarjali o njihovem novem položaju in rekli so nam, sedaj je tri tedne do predsedniških volitev, ustave še nimamo, stvari se bodo bistveno spremenile. Pa če tudi se ne spremenijo, vsi skupaj bo seveda treba preučiti, videti, kakšen naj bi bil ta zakon o nevladnih organizacijah. To je treba verjetno zasnovati na nekih raziskavah in tako naprej. Torej, obstajajo nekateri na vodilnih položajih, ki hočejo uh, izkoristiti ta položaj, v katerem so se znašli nevladne organizacije in tudi stališče oblasti ni čisto jasno. Predsednik odbora za človekove pravice v egipčanskem parlamentu nam je povedal, da meni, da bodo našli ustrezno rešitev. On je razumen človek in uh, imeli smo čisto normalen, sproščen dialog z njim, nismo pa seveda videli besedil o tem predlogu. Prav tako niso mogli gotoviti, kako bodo stvari potekale, se pa zdi, da gre v neko razumno smer. Bene, grazie per la relazione, per le risposte. Hvala lepa za to poročilo in hvala za odgovore. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Emer Kostelo, delegacije za odnose z palestinskim zakonodajnim svetom, ki je, obiskal Palestino, ki je obiskala Palestino med 2. Eh, in 5. aprilom. Seveda je tukaj potrebno razpravljati o številnih zadevah, nažalost pa ima poročevalka obveznosti v svoji državi, ampak ker je tukaj gospa Auken, ki je podpredsednica, bom njo zaprosil naj poroča o obisku delegacije. Obiskali so Jeruzalem in pa zasedena obomočja. Upam, da bo gospa Auken lahko podala poročilo o obisku delegacije. Hvala lepa, gospod predsedujoči Emar. Seveda obžaluje, da ne more biti z nami. Ja, eh, Članov je bilo pet iz štirih različnih, štirih različnih držav, um, političnih skupin. Imeli smo tako obisk delegacije za Palestino, kakor tudi delegacije za Izrael. V izjavi za tisk lahko preberete kaj se je tam zgodilo. Mislim, da je ta izjava bila zelo dobra, zelo je kratka, ampak zajeti so vsi sklepi. Naj povem, da je bil obisk delegacije izredno uspešen in eh, zelo smo se posvečali pomembnim temam. Moj zaključek je naslednji. Opozorite, oprostite za moj uh, jezik, ampak eh, zdi se, da je uh, izraelska politika uspešna. Palestina preprosto več ne obstaja. Eh, Palestina je razdeljena, teritorijev ni, Palestinija, Palestina je razdeljena na tri, štiri majhne dele, ki med seboj niso povezani. In imamo to območje A, B in C iz sporazuma iz Osla, to naj bi bil nek prehodni dogovor, ampak sedaj je ta to območje C zasedeno strani Izraela, posegajo tudi v območje A in B. S tem, s tem spodkopavajo um, Palestino. Težko je ohranjati pri življenju to vizijo, da bi so obstajali dve državi in da bo um, Izrael mirno obstajal v okviru meja, ki obstaja v mednarodnem pravu. Tudi, ko gre za denar, se zdi, da vedno znova plačujemo, želimo pomagati eh, palestincem, Izrael pa na območju C vse skupaj uničuje in denarja ne dobimo nazaj. Eh, Nemčija, Poljska, eh, ne dobijo denarja, ko se preprosto uničuje to, kar je uh, uničeno. Naša delegacija se še vedno zelo zauzema za rešitev dveh držav, čeprav se zdi ta vedno bolj fiktivna. Seveda, za voljo Palestine, pa tudi za voljo Izraela se zauzemamo za to rešitev. Brez te rešitve nobena izmed držav ne bo imela nobene jasne perspektive perspektiva obstaja, ampak eh, ni prijetna za nobeno izmed udeleženih strani. Naj zaključim. To tako v besedilu nismo zapisali, ampak lahko bi rekli, da je sporazum iz Osla praktično mrtev. Ne deluje in sedaj se ga uporablja kot neko upravičilo za to, da se preprosto zaseda to državo. V parlamentu smo obravnavali tudi vprašanje zapornikov. Na danskem zelo spremljamo vprašanje državljana, ki je zaprt v Bahrajnu, je v gladovni stavki in mi sedaj tu eh, se zelo razburjamo zaradi, zaradi tega. Ampak veste, koliko palestincev je, ki gladovno stavkajo v izraelskih zaporih in kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo, če bodo začeli ti ljudje umirati. In izraelske oblasti preprosto ne želijo raziskovati njihovih primerov, čeprav tam, sled, če, čeprav tam sedijo brez pravomočne sodne, sodne obtožbe. Skoraj pol prebivalstva je zaprtega. Znova pozivam parlamentu k temu, da ukrepa in da naj bo pri tem odločen. Lahko dodamo še vse tiste otroke, ki so pridržani, zato da vam lahko predočim, kakšna je situacija. Kaj bi lahko naredila Evropska unija? Ko smo se sestali z veleposlanikom Evropske unije in ko smo se sestali s predstavniki kvarteta, je postalo jasno, da je Evropska unija edini del kvarteta, ki sploh še ukrepa oziroma od katerega dobimo kakšen output. Evropska unija bi morala ukrepati in to zdaj in mi imamo tudi nekaj priporočil. Naj jih naštejem. Najprej. Brez kakršnih koli kazni, sankcij ali blokad bi morali komisijo pozvati, da naj zahteva določbe grede označevanja proizvodov. Uh, Družbeni proizvodi ne bi smeli preferenčne obravnave, kajti to bi bilo nezakonito. Izrael mora zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. Ni pa to v rokah držav članic. Komisija mora izvajati to zakonodajo. Izraelu mora povedati, da tukaj ne gre samo za vprašanje označevanja, ampak da je potrebno zagotoviti, da noben proizvod, ki prihaja zasedenih ozemelj, ne bo dobil preferenčne obravnave. Drugič, tudi to je vprašanje Evropske unije. Mislim, da bi morali vse skupaj posodobiti v skladu s eh, sporožumom AKA. Zelo slabo sporočilo Palestini bi poslali s tem. Oni bi to eh, videli kot neko nagrado Izraelu. Slišali smo strani barovnice Ashton, da uh, dobijo več za več, v resnici pa dobijo eh, več za manj. Nedavno nas je obiskal tudi palestinski zunani minister in jasno je povedal, da če bo prišlo do kak, takšne um, nagrade Izraelu, da potem Evropska unija sploh uh, ne spremlja vsega, kar se dogaja. Evropska unija bi lahko poklicala Izrael k ekonomski odgovornosti, ko se uničujejo naši projekti in lahko bi zahtevali denar nazaj. Potem bi dodala še to, da je potrebno državam članicam jasno povedati, da nimamo skupne zunanje politike. Vsi vemo, da je to res eh, Pogosto se pretvarjamo, da imamo neko skupno zunanjo politiko in potem damo veto dvem ali trem državam. Naj omenim generalno skupščino v Združenih narodov, ko je prišlo do sestanka z veleposlanikom Evropske unije, nam je povedal, da Palestina Argentinci niso izkoristili priložnosti, ki so jo dobili v eh, generalni skupščini. Da bi palestinci lahko zagotovili, da bi vse države članice Evropske unije glasovali za njih. Ampak eh, eh, tu pravzaprav ni šlo za neko resnično ponudbo. Seveda se Mahmud Abbas ni mogel vrniti k svojim, ljud, k svojim prebivalcem in jim rekel, da bodo dobili tako ali tako Evropsko unijo za nič. No, sedaj je Palestina dobila vsaj podobno, podoben status kot Vatikan. Mm, zaprositi moramo države članice, da podprejo Palestino pri tem, da jih prepozna generalna skupščina. Vsem bi poslali um, jasno sporočilo Palestini. Sedaj pa pošljemo sporočilo, da če uporabljajo nasilne korake ali ukrepe, jih kaznujemo, če pa želijo neko mirovni ukrep, eh, miroljuben ukrep, pa jih prav tako ignoriramo. Granada skupščina je najmočnejše orodje, ki ga imamo in zato bi morali Palestino v tem smislu nagraditi, ne pa da jih kaznujemo. Se pravi, mednarodni okvir je potrebno izkoristiti in ukrepati v okviru Združenih narodov. You, which you probably know, in December Naj vas, naj vas opozorim še na nekaj. Decembra 2009 so vsi naši zunani ministri sprejeli skupno izjamo, izjavo, ki je bila res dobra. To izjavo bi morali vsi prebrati, vsi naši ministri bi morali prebrati to izjavo. Eh, včasih je ministre treba vzeti resno, eh, če izrazijo neko skupno mnenje, lahko ima to mnenje določeno težo. No, uh, vodja misij vseh evropskih držav v Palestini je objavil poročilo o palestincih v Izraelu. To poročilo je bilo objavljeno lansko leto. To poročilo je bilo odlično. Eh, poročilo je govorilo o vzhodnem Jeruzalemu. Veliko je bilo dobrih priporočil tudi namenjenih državam članicam. Imamo tudi poročilo, oziroma priporočilo v zvezi z ERC, Podobno priporočilo so podale tudi države članice misije v um, Palestini. In pa imamo tudi uh, priporočilo v zvezi z naselbinami. Tukaj so Izraelci resnično nasilni, dejansko ubijajo ljudi, oboroženi so, čeprav jih nihče ne imenuje. Uh, teroriste, ampak vseeno so oboroženi in celo streljajo na ljudi. Priporočilo, ki smo ga slišali v zvezi s tem, je bilo to, da bi lahko Evropska unija sestavila seznam imen nasil, nasilnih um, ljudi iz teh naselbin. To bi nam bilo v pomoč, če bi imeli seznam teh ljudi če Evropska unija ne bo ukrepala sedaj, se lahko, se lahko odpovemo rešitvi dveh držav. V Palestini je trenutno zelo mirno. Malo je bilo incidentov v primerjavi s preteklostjo. Še vedno govorimo o varnosti druge strani, Če ne bomo ukrepali sedaj, če ne bomo dali palestincem upanja, se sprašujem, kaj se bo zgodilo prvič, ko bo prišlo do napadov na miroljubne demonstracije v Jeruzalemu. Potem, kaj se bo zgodilo v Egiptu z vsemi njihovimi zavezniki v arabskem svetu. Prišlo bo ne samo do demonstracij, ampak do zelo težkih razmer. v zadnjih mesecih smo bili priča temu, kar se je zgodilo pred drugo intifado. Mislim, da bi morali tukaj ukrepati in lahko ukrepamo, gospod predsedujoči. Evropska unija lahko ukrepa. Ne samo na ta način, da izražamo šok ali skrb ali obžalovanje. Uh, ko Izrael nenehno krši mednarodno pravo. Tukaj moramo poskrbeti za spoštovanje mednarodnega prava. No, naša izjava je kratka, vse, kar sem povedala, je zapisano v njej. Uh, prosim, ne nagrajujte uh, Izraela za sporozumom AKA. To bi bil slab signal celotnemu arabskemu svetu. Hvala lepa. Gospa De Kaiser. Merci, monsieur le Président. Euh... Hvala, gospod predsedujoči. Ja, Margaret Auken je danes imela malo poslušalcev. Čeprav je govorila o nečem, kar je tudi meni zelo blizu. Govorila je o nasilju v naseljbinah. To me je spomnilo na palestinskega študenta, ki pripravlja doktorat iz političnih znanosti, obiskal me v moji pisarni in mi je zastavil vprašanje, eh, ga, na katerega nisem mogla odgovoriti. Vprašal me je, ali poslanci v Evropskem parlamentu resnično razumejo dejstvo, da so demonstracije v Palestini vedno miroljubne, nenasilne. Vprašam me, ali se nam to zdi pomembno. In to uh, se mi je zdelo težko vprašanje. Seveda podarjamo pomen miroljubnih demonstracij, ne nasilja. To spodbujamo. Istočasno pa se mi zdi, da tej situaciji v Palestini ne pripisujemo dovolj velikega pomena. Dejansko palestinci danes v glavnem protestirajo na miroljuben način. Margaret Auken je govorila o različnih signalih, ki bi jih morali poslati palestincem. Mislim, da bi prav gotovo morali poslati sporočilo, da želimo, da demonstracije ostanejo miroljubne. Sedaj prihajajo nove generacije v eh, eh, Fatah, v Gazi. Te, genera te generacije ne bodo razumele, da po eni strani podpiramo ne nasilje, po drugi strani pa ne pošiljamo jasnega sporočila tem ljudem. Ne pošiljamo sporočila, da so miroljubne demonstracije edina spremljiva pot. Če ne bomo dosledni pri našem sporočanju, bomo ustvarjali nesporazume. Nihče nas ne bo upošteval. Margaret, to sem resnično želela izpostaviti. O tem sem razmišljala, odkar mi je ta študent zastavil to vprašanje. Ali ljudje dejansko razumejo, kaj se dogaja v Palestini? Ali razumejo da so te demonstracije danes miroljubne in ali razumemo, kako bi se naj vse skupaj dok, eh, nadaljevalo v prihodnosti. Gospod predsednik Pötering. Hvala lepa, pravzaprav ste vi predsednik. Eh, tudi sam se zahvaljujem eh, Margaret Auken za njeno poročilo. Kot Evropski parlament, kot Evropska unija smo si vedno zauzemali za Izrael za varnimi mejami in pa za Palestino za varnimi mejami ta ideja o dveh državah izhaja iz tega, da smo rekli, da imajo palestinci kot eh, narodnost, da imajo izraelci kot narodnost svojo, dost, svojo dostojanstvo, enako dostojanstvo pa imajo tudi palestinci. Um, sedaj po, se zdi, da so možnosti za rešitev enotne palestinske države vedno manjše celo ogrožene. To je zelo velika grožnja, ki gre tudi proti interesom Izraela samega. Vedno več beremo o tem, da mladi palestinci danes pravijo naslednje. Ja, če bi imeli neko veliko državo, kjer bi živeli palestinci in izraelci, bi palestinci nekega dne dosegli večino, kajti njihova rodnost je višnja, višja. Zanima me, ali ste se sestali z predstavniki z palestinskega ozemlja, ki pravijo, če se ne bo uresničila rešitev dveh držav, potem ali obstaja ta možnost, da bi imeli enotno državo palestincev in Izraelov in ali bo Izrael potem želel ustvariti nekakšen sistem apartheida. Apa Zanima me, ali palestinci razpravljajo oziroma razmišljajo tudi o tem. To je moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje, če bomo imeli državo Palestino, potem potrebujemo tudi dogovor med Fatahom in Hamasom. Kakšen je vtis delegacije, kakšen je danes odnos med Fatahom in pa Hamasom? No, če so na altri interventi, kvindi. Al... Drugih uh, govornikov. Ni tako, da damo besedo gospe Auken, da se odzove na povedano. Hvala lepa, najprej odgovor Veronik. Seveda se popolnoma strinjam s teboj. Škandal je, da ne prepoznamo pomen miroljubnih demonstracij in da celo uh, sprejemamo to, da so te demonstracije zatrte z. Uh, za sozivcem, za pridržanje in tako naprej. Eh, in eh, tudi zahteve Združenih narodov so nekaj miroljubnega. Tudi njihova prošnja Združenim narodom je bila nekaj miroljubnega. In ni dobro, da smo mi na to odreagirali, če se da gre tukaj za nekaj eh, nezaslišanega. Celo moja lasna vlada je bila proti temu. Potem v zvezi s tem, kar je povedal Hans Gerd o izgledih. No, Netanjahu sedaj uporablja ta izraz rešitev dveh držav. On se zauzema za to. Vse zdaj. Oziroma govori o dveh državah, kakršni sta sedaj. To sta dve državi, ki jih on želi. Imate pol prebivalstva, ki živi v uh, svobodi, v. Um, blagini in pa drugi del prebivalstva, ki živi v nekih vedno manjših konzervatih. Eh, in ko se o tem pogovarjamo z, pogovarjamo z palestinci, pravzaprav ne govorijo o izgledih, ne govorijo o prihodnosti. Resnično upam, da Evropska unija in preostala preostali svet ne bosta sprejela sistema apartheida. Lahko bi si predstavljali neko moderno, sekularno, enotno državo, ampak mislim, da bi prehod na to bil tako nasilen in da bi bilo toliko frustracij pri tem. V Palestini imate um, mlade palestince, ki nimajo nobenega drugačnega vtisa o izraelcih, kot pa najstnike, ki terorizirajo njihove starše. Ehm, ne poznajo nobenega drugačnega Izraela. Ko se pogovarjamo s, takšnim, eh, s takšnimi ljudmi v Palestini, si moramo prizadevati za to, da bi izobrazili mlade generacije, ko gre za vrednote, za perspektive. Neverjetno je, kakšno delo upravljajo nekatere skupine v Palestini v zvezi s tem, ampak potrebujejo tudi pomoč, perspektivo, ki pa je ni, če ne bomo ukrepali tudi mi. Izrael pa sploh ne razmišlja o tem, kaj storiti. Vi ste omenili spravo. Mi smo se že vedno zauzemali za to. Naš parlament nikoli ni zavrnil volitev. Nikoli nismo govorili o tem, da se sploh ne bomo pogovarjali za Hamasom. To ne bi bila, uh, ne bi bila uh, pravilna strategija, ampak vedno, ko skušajo palestinci narediti korak k spravi, so kaznovani. Tudi, če mi pozivamo k spravi, tudi, če hvalimo Jordanijo in pa Egipt, ki skušata organizirati srečanje med palestinci in izraelci. Eh, s tem se nič ne spremeni. Seveda imamo tukaj eh, določene skrajne že eh, v Hamasu, ki ne želijo sprave. Seveda takšni skrajni že obstajajo tudi na drugi strani. Tukaj lahko uh, opozorimo tudi na ZDA, ki so zagrozile s tem, da bodo ukinile sredstva, če bo prišlo do uh, sprave. Tudi v okviru UNESCO so črtali sredstva. Ja, Izrael se sicer še vedno noče odreči svoji moči v UNESCO, ampak vsa sredstva so bila tukaj črtana in to je grozno. ko Izrael mm, odreče svoja sredstva, pri tem eh, rečemo, no prosim, ne storite tega, ampak včasih bi morali biti bolj trši pri našem, izrazo, pri našem izražanju, pa tudi pri naših dejanjih. Zato resnično ponavljam svoje eh, priporočilo. Prosim, preberite si to poročilo delegacije, ki našteva tudi dobra priporočila o tem, kaj bi lahko naredili na, na miroljuben način, ne pa z, kaznim, eh, z kaznijo. Ko gre za možnost eh, rešitve dveh držav, tukaj sicer imamo določena upanja. Eh, določene ljudi, ki se zauzemajo za eno državo, rešitev ene države, ampak to se mi ne zdi realistično. Že sedaj imamo eno državo in to ni zadovolji, eh, zadovoljivo. Vsi smo bili presenečeni nad tem, kako malo upanja imajo palestinci za, za prihodnost. Ja, Veronika, ko si omenjala to nenasilje, uh, Ti se spomniš junaka Nilsona Mandele. Se spomniš, zakaj on ni bil izpuščen iz zapora? Zato, ker se ni odrekel nasilju. Je bil še vedno zaprt. Palestinci pa so se odrekli nasilju, pa niso deležni nobene nagrade. Bene, grazie. Passiamo al punto seguente. Hvala lepa, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Predsedujoči se popravlja, ne bomo začeli obravnavati naslednje točke na dnevnem redu, kajti gospoda Vestkota še ni z nami, tako da bomo počakali minuto ali dve in bomo potem nadaljevali sejo.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 Kajzer prosi za dve minuti časa za govor. Če se s tem strinjate, lahko prisluhnimo, kaj ima zapovedati. Hvala lepa. Predsedujoči. Prosila sem za besedo, ker sem hotela pojasniti, kaj sem želela vprašati predstavnika. Ja, e, že leto je minilo od neodvisnosti Južnega Sudana. E, Evropska unija si je za to zelo prizadevala, ponudila je vire, tehnično pomoč. In od takrat je bilo veliko poljubnega ravnanja, ko je šlo za to državo. Naj se milo izrazim. Vemo, da je uh, Catherine Ashton podpirala ta sporazum, tudi um, te ukrepe, tudi v okviru Afriške unije so bili podprti ti ukrepi, ampak pogajanja med Južnim, pa Sudan, med Južnim Sudanom in pa Sudanom niso napredovala in vse skupaj je nekako eskaliralo v konflikt, ki, celo, ki bi lahko postal celo vojne narave. Ampak eh, razen te čudne izjave Catherine Ashton in pa resolucije Varnostnega sveta Združenega naroda z dne 2. maja, no, tudi potem smo dobili izjavo za tisk Catherine Ashton. Ehm, ampak razen tega nisem dobila nobenih dokazov glede tega, kaj počne Evropska unija te, na tem območju. Ehm, težko je razbrati kakšni so tukaj ukrepi Evropske unije. Kitajci so tukaj investirali 8 milijard dolarjev mm, za to, da bi izgradili nov naftovod. Tukaj so igrali veliko vlogo, se jih zanima nafta v tej regiji. No, ko gre za ta uh, konflikt, ki je povezan tudi z dramatično humanitarno uh, situacijo, V zvezi s tem pa nismo slišali nič o ukrepih Evropske unije. To je zelo pomemben problem za regijo in za Evropsko unijo. Prosim, evropske oblasti naj poskrbijo za več vedljivosti, prosim za več pojasnil glede tega, kakšna je vloga Evropske unije v tem območju, kakšen je naš vpliv. Zdi se mi, da smo nekako obstali ob strani. To je problem, ki sem eh, ga želela izpostaviti v pogovoru z predstavnikom danes popovdne ne vem, če bo možno predstaviti to moje stališče, ampak želim vsaj pozazvati naš odbor. Torej, sedaj imamo to resolucijo Združenih narodov, Varnostnega sveta Združenih narodov, imamo eh, sedaj dvotedensko obdobje, ko bo začela veljati resolucija, ampak glede na pomembnost eh, te situacije z humanitarnega, gospodarskega, političnega vidika, prosim, da se to temo uvrsti na dnevni red za plenarno zasedanje v maju. Tako da bomo lahko dobili določen odziv, da bomo lahko nadzorovali, eh, kaj se v Sudanu dogaja. Govorili smo o volitvah, no gospoda Salafranke danes ni z nami, ampak eh, rekli smo, da bomo po volitvah spremljali razvoj v, dogodkov v Južnem Sudanu in Sudanu, ampak od neodvisnosti Južnega Sudana nismo spremljali tamkajšnjih dogajanj. Dobro vem, da so nekateri kolegi tukaj zelo aktivni, naprimer Charles Stenok, on vedno spremlja to, kar se dogaja v Sudanu, ampak na evropski ravni pa je napočil skrajni trenutek, da skušamo tukaj postati bolj vidni in da zahtevamo dodatna pojasnila. Zdi se mi, da smo popolnoma izginili z odra. Hvala lepa. Ja, vaš poziv bomo upoštevali. Razumemo, da je zadeva nujna, zato jo bomo skušali uvrstiti kar se da hitro na dnevni red plenarnega zasedanja. No, ponovno se bomo sestali 14. 14. maja. Se bomo srečali z gospodom Majštonom, posebnim predstavnikom za Sudan in takrat bomo lahko tudi izrazili naša stališča. Zahvaljujem se vam za potrpežljivost, ampak ker gospod Vest kot eh, se ne bo mogel deležiti seje našega odbora, bomo sedaj sejo zaključili in eh, se srečali z njim ob kakšni drugi priložnosti.